Good morning, uh, everybody. Welcome uh, to our session. Dobrodošli na današnjem sestanku. Najprej dnevni red. Vsi ste dobili predlog dnevnega reda. Če ni nasprotovan, mislim, da ne, uh, potem lahko potrdimo ta dnevni red. Najprej nekaj vrstil, uh, to je e-zasedanje, se tudi prenaša na spletu. In sedaj ima tudi to novo pismo, imka. Uh, ki je tudi na voljo. Potem pa naprej. Prva točka gre za poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v teku. Eh, vzajemno priznavanje blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici. Gospod eh, Štefanec, eh, vi ste naš plačevalec, beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsednica dosegli smo dogovor z Evropsko komisijo in svetom in sicer 22. Eh, novembra smo dosegli dogovor. Zelo sem vesel, da lahko rečem, da smo tudi dorekli vse glavne prioritete, za kaj gre, za ponastavitev postopka, potem drugo ehm, razreševanje sporem pa mehanizem in potem še vzpostavitev skupine za usklevanje če morda prihaja do razhajanj in pa podobnih okoliščin. Skratka, Evropski parlament je uspel prepričati partnere v dogovor. Mislim, da smo bili kar hitri, v dveh mesecih smo zaključili postopek in zato bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci ter pa kolegom, ki so delali na tem dosjeju, tudi vsem svetovalcem političnih skupin, sploh svetovalcem Bora Imko, bi se rad zahvalil, ker res mislim, da imamo zelo, zelo um, strokovne svetovalce, najboljše v celotnem Evropskem parlamentu. Hvala, seveda se strinjam s tem. Čestitke. Potem naprej. Naslednje poročanje. Uvoz kulturnih dobrin. Tukaj imamo skupne pristojnosti z odborom INTA. Dan Dalton je tukaj naš pročevalec, ampak eh, ga ni danes, zato bom v njegovem imenu sama prebrala to, kar želi predstaviti odboru. Kaj želi torej povedati den? Prvi trilog je potekal prejšnji teden in to je bila priložnost, da so predsedstvo, parlamenti pa komisije postavili stališče te pa prioritete pri tem dosjeju. Parlament pravi, da potrebujemo učinkovito ureditev, ki bo se ciljno usmerila na zaščito kulturne dediščine. Treba še različiti nekatere vprašanja, sploh eh, imamo tukaj različne pristope glede prilog. Eh, tukaj imamo potem določeno, katere dobrine so vključene v področju porabe in pa v kakšen času bo ta uredba začela veljati. Potem imamo še dodatne triloge za Strasbourg eh, in upamo, da bomo dosegli dodaten napredek tam in bomo razrešili politična vprašanja in da bo parlament na koncu zadovoljen toliko glede tega triloga, uvoz kulturnih dobrin. Potem naslednje. Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije. Gospa Midzi je naša poročevalka, beseda vaša. So, good morning, sorry for rushing and being... Dobro jutro, se pravčujem, ker malce zamujam. Sem hitela. Um, ne vemo čisto točno, katero smer bo šel Brexit. Stvari so se skozi razvijajo, tudi v britanskem parlamentu. No, bomo videli, katero smer bo to šlo. Skratka, um, upamo, da se bo nekaj zgodilo in da bo potem Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. Nekateri to upamo, ampak kakorkoli že, moramo spoštovati rezultate referenduma. Moramo pa poskrbeti za to, da se pripravimo na vse možne scenarije in prav zato kot pračevalka in pa um, kolegi delamo na tem področju. Vsaj za avtomobilsko industrijo se moramo pripraviti za Brexit ta industrija pomembna za štune države članice, tudi za Združeno kraljestvo. 27. novembra v torek je potekal trialog in komisija in svet sta izrazila željo po sodelovanju s parlamentom in želimo doseči politični dogovor, tako da bi zaključili to poročilo čim prej. Ta trialog je bil gotovo najkrajši trialog v zgodovini. Prišli smo do kompromisov pri vseh predlogih sprememb sveta in pa parlamenta uspeli smo doseči nekatere cele. Odgovornost eh, proizvajalcev je še vedno ohranjena. Za vseh 27 um, eh, homologacijskih organov um, v Evropski uniji in to nima velikega vpliva na industrijo. Potem industrija bo imela sadosti časa, da izpolni to uredbo in pa druge zakonodajne akte v tem področju uporabe. In še vključili smo določbe glede vozil na cesti in pa um, izven tega tega torej smo tudi vključili um, nekatere druge stroje, um, ne pa samo avtomobile. Kaj to pomeni? Nekateri mislijo, da bi pravna negotovost eh, lahko povzročila škodo za avtomobilsko industrijo in ta negotovost bi tudi vplivala na zaposlene, negativno bi vplivala tudi na potrošnike in sedaj smo odpravili to negotovost, eh, oziroma jo vsaj zmanjšali. To mislim, da je zelo dobro. Smo sedaj pripravljeni še na um, to, da pripravimo končno konsultirano besedilo. Eh, na decembrskem plenarnem zasedanju bomo glasovali o tem poročilu, računam na vašo podporo in pa na podporo vaših skupin tudi naslednji teden v Strasburu, tako bi omilili učinke izstopa Združenja kraljestva eh, iz Evropske unije, tako za potrošnike, kot tudi za proizvajalce. Bi se pa še zahvalil vsem poročevalcem Senci eh, za pomoč, tudi svetovalcem. Hvala pa vsem za delo. Pri tem dosejo to v prvi dosije v zvezi z Brexitom in bo torej zaključen do konca tega leta 2018 in tako se bomo lahko pripravili na to, kar se bo zgodilo pri Brexitu naslednje leto oziroma kadarkoli že. Hvala lepa. Komisija želi nekaj dodati ali ne, ne, ok, tudi prav. Sedaj pa gremo naprej. Naslede poročanje, podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov, poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v trinskem zakoniku unije. Gospod Selimovič je sicer naš pročevalec, ampak misli, da ga ni. Okej. Okay. Then I propose that we uh, continue. Um, is he coming? Prihaja dvorano, no, ampak ne bomo ga sedaj čakali in gremo naprej na naslednjo točko. Tukaj pa gre za varnostne predpise. Imamo predlog poročila. Gospa Tun je tukaj poročevalka, torej zahteva za homologacijo. Um, hvala lepa, gospa predsednica res prosim za pozornost, kaj ti sedaj govorimo o življenju in pa smrti. Zelo neposredno to mislim. Tukaj gre torej za predlog počila za splošno varnost. Upam, da boste imeli za vse časa, da to preberete. Pred dvima tednoma je bil ta dokument objavljen. Gre za tukaj 60 predlogov spremembe. In ne bom šla v podrobnosti vseh teh predlogov, ampak bomo predstavljali glavne usmeritve. Na to delo sem se sklicovala pri tem dokumentu. Kot prvo, vsi se moramo zavedati resnosti te težave, res moramo ukrepati in to nujno. 25.300 ljudi umre v cestnih nesrečah, um, torej na leto, lansko leto se je to zgodilo v Evropski uniji in poleg tega je bilo milijon še ranjenih, sto tisoč od teh uh, hudo ranjenih. In še nekaj, sedaj smo priča stagnaciji pri zniževanju števila prometnih nesreč in pa uh, smrtnih žrtev v Evropski uniji, ni več upadala. In Zastavili smo se cilje za leto 2020, ehm, na drugi strani pa imamo dejanske podatke in tukaj imamo velike razlike. EU ehm, e si je zastavila cilj, da bi prepolovili število teh žrtev glede na leto 2010, torej z 31 500 eh, na 15 750. Ehm, Prepolovitev. Prepolovitev je cilj. No, Že to se sliši grozno. Torej, da bomo rekli, da samo želimo prepoloviti število, ampak gledajte, to je prepolovitev kot cilj. Ampak, kot sedaj vidimo, eh, tudi te prepolovitve ne bomo dosegli. Tudi ta cilj ne bo dosežen. Sveda naš cilj mora biti um, nič eh, število žrtev teh uh, prometnih nesreč. Upam, da ste eh, pripravljeni podpreti ta cilj. Zato tukaj želim sprejeti nove predpise, zato da bomo pripravili tudi ustrezne delegirane akte, tako da bi pospešil postopek. Prosim za vašo podporo. Potem kot drugo, predlog komisije je bil zelo dober in moram podariti da je to res zelo odličen um, predlog in komisija je, mislim, da um, bila pogosto pohvalena v ustvenih krogih. Kot rečeno, predložila sem 60 predlogov sprememb, to se morda zdi veliko, ampak uh, splošna usmeritev je še vedno takšna, kot je bila. Se bomo še pogovorili s poročevalci v senci. Kaj je tukaj pomembno v našem predlogu? Da je to svežen kot rečeno, bomo znižali število smrtnih žrtev, samo če bomo sprejeli vse potrebne ukrepe skupaj. Samo tako bomo uspešni in zato vas pozivam. Eh, ne smemo iskati samo nekaterih ugodnejših določb, ne, moramo sprejeti celoten svežen, če želimo izboljšati razmere na cestah. Ta svežen je kombinacija, naprimer, več določb. Eh, imamo um, sisteme za pomoč voznikov, potem uh, aktivni varnostni sistemi in pa pasivni varnostni sistemi. Vse to imamo. Potem kot tretje, kar želim izpostaviti, vsi ti ukrepi ne bodo delovali, če ne bodo sprejeti um, v očeh uporabnikov. Če bomo čez nekaj časa imeli avtonomno vozilo na cestah, potem lahko rečem, da so ukrepi iz tega poročila nujni. Ampak teh ukrepov ne bomo uporabili, če uporabniki ne bodo menili, da so ti ukrepi koristni v praksi. Prav zato sem se v tem poročilu osredotočil na vprašanja eh, glede zasebnosti, varstva podatkov in podobno, naprimer eh, tudi glede izkušenj uporabnikov in voznikov. In še nekaj za konec. Prepričana sem, da se vsi strinjamo s tem, da moramo zaščititi najranljivejše osebe. Tukaj imamo naprimer določbe glede zaščite eh, kolesarjev, eh, pešcev in pa tistev, ki uporabljajo naprimer eh, druge podobne naprave kot skuterje naprimer. In vsa ta prevozna sredstva spremenjajo način prevoza v naših mestih, sam značaj naših mest in moramo sedaj zmanjšati nevarnosti za kolesarje in podobno. Se veselim dodatnih razprav s pročevalci v senci. Sem prepričana, da bomo dosegli dober dogovor in da bomo lahko potem vplivali, znatno vplivali na to znižanje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 To mislim, da je odlična podlaga za naše delo. Nekaj besed eh, za začetek. To, kar pravi poročevalka, je popolnoma res, se z vsem tem strinjam. Namreč, mislim, da moramo opredeliti tehnologijo na ustrezen način, tako da bomo tudi ponostavili življenje za voznike in pa druge uporabnike. Uh, kot rečeno, uporabniki morajo sprejeti te ukrepe v praksi in samo tako bo ta sistem deloval in to učinkovito. Za socialistne demokrate je pomembno, da podarimo vlogo eh, registriranja. Moramo veti, kdo bo dobil dostop do podatkov in tukaj mislim, da moramo stvari še dodatno razjasniti sem pa skeptična glede uporabe kamer, ki bi uh, snemale v notranjost samih avtomobilov in drugih vozil. No, prav tako mislim, da nekatere tehnologije že obstajajo, ne smemo čakati na druge. Nekatere uvebe tehnologij lahko pospešimo. Prav tako mislim, da moramo poskrbeti za to. Um, da bodo imeli eh, vozniki tovornjakov boljši pregled eh, nad cestami. Potem imamo tukaj še druge um, predloge, naprimer označevanje ali pa pasovi na zadnjih sedežih. Tukaj bi lahko še izboljšali to besedilo. Poročevalka predlaga, da vsaj 12 mesecev pred uvedbo vsakega ukrepa, bi morali informacijo in pa ukrepe objaviti v javnosti in s tem se strinjam. Prav tako moramo pripraviti um, boljši nabor informacij, ampak tega zaenkrat še nimamo. Potrebujemo nekaj časa za pripravo ustreznih sistemov za notranji trg ampak marsikaj odvisno tudi od eh, posamečne države. Včasih imamo, na primer, starejše ceste, um, včasih imamo novejše ali pa starejše avtomobile. In včasih bomo imeli torej zelo stare in pa novejše avtomobile na cesti obenem. Na vsak način pa mora biti seveda še vedno voznik odgovoren za um, vožnjo. Hvala lepa. Dan Dalton za ikra in bom v njegovem imenu prebrala nekaj stvari. Torej, den pravi takole. Ikra nasplošno podpira ta predlog. Več let smo ga pripravili in tukaj je več eh, pozitivnih sprememb za varnost voznikov in pa pescev, tudi drugih uporabnikov v prometu. Podpiram ta predlog poročila mislim, da je sedaj ta predlog boljši kot posačetni predlog komisije. Podpiramo mnenje pročevalke, torej da čim prej eh, spremo varnostne standarde. Sploh pozdravljamo predlog pročevalke glede tehnološke neutralnosti. To je pomembno in to je skupna tema dela v IMKU. Želimo zagotoviti, da bodo predpisi takšni, da bodo tudi odzivni glede na spremembe v prihodnosti. Potem glede varstva podatkov, torej pa Eh, podatkov o nesrečah, ter pa um, sistemi za varnejšo vožnjo, vse to tudi podpiramo. Prav tako potrebujemo enote za opazovanje dogodkov, potrebujemo tudi enote za shranjevanje in pri tem moramo upoštevati tudi varstvo podatkov. Potem pa še pametno merjenje hitrosti, tukaj se strinjam s plačevalko in želimo, da predvsem vozniki spremljajo ta sistem ISA in bomo tukaj še predložili nove predloge sprememb. Želimo zagotoviti, da bo to besedilo tehnološko neutralno in še vedno imamo nekaj težav glede tega, kako praktično bo to izvedljivo v krajšem času. Sploh, naprimer, če eh, ne bomo imeli drugih možnih sistemov, kaj ti po različnih regijah, po različnih eh, državah imamo zelo različne sisteme zaenkrat. In ta neusklajenost lahko torej povzroči dodatne težave. Pa še nekaj drugega. Moramo biti previdni glede vseh ukrepov. Ne želimo vseh ukrepov za MSP-je, za majhne proizvajalce ali pa za vozile za posebne namene, naprimer kot za invalide. Um, tukaj gre naprimer za zaščito pesca, morda je včasih eh, kakšen ukrep nesorazmeren in pretiran. Nekateri so sedaj razpravljali o tem, ali bomo imeli delegirane ali pa izjemne akte. No, to je politična odločitev. Po našem mnenju bi lahko tudi prevzeli nekatere um, dele iz normativnega dela besedila. Potem pa še tovornjaki. Tukaj mislim, da je to vprašanje izjemno pomembno. v Londonu. Um, 80, 80 odstotkov kolesarom res zaradi tovornjakov, eh, ki izbijo te in zato je to resna težava. Zakaj? Predvsem, ker je zasnova tovornjakov preslaba. Veliko je eh, primerov, ko so vozniki v mrtvem kotu in moramo razrešiti ta problem. Še sedaj imamo na cestah določena vozila, kjer bi torej odpravljali te mrtve kohte, um, naprimer z večjimi okni ali pa z steklenimi vrati bi to lahko izboljšali. To je možno storiti, standardi so možni, včasih so na naših testah že uporabni in kot rečeno, včasih smo lahko bolj ambiciozni, kot pa je prvi predlog komisije. Leto 2024 za nove modele in pa leto 2026 za vse modele. To se zdi razumen časovni rok. To je um, nekaj naših začetnih pripomb in se veselim dodatnega dela v naslednjih mesecih. To je bil Dan Dalton, Lita Čarazova, kolega Milterborg bo govoril v njenem imenu za Alde. Hvala. Eh, bom pravil to, kar pravi Dita eh, Čarazova. Najprej se zahvaljujem pročevalki za pripravo tega poročila. Pri tem pomenu zasejo. Dita pozdravlja ta predlog in misli, da vsega bo to dober prispevek k končnemu stališču IMKA glede uredbe. Prav tako misli, da je to pomemben korak naprej za skupno delo v Evropskem parlamentu pri tem vprašanju in upa, da bomo dosegli čim hitrejši napredek eh, do glasovanja v odboru, sploh, ker je svet že sprejel splošni pristop. Potem pa še nekaj glede tega predloga. Um, ehm, Rada bi pohvalila pročevalko in politične skupine so spostavile številne ukrepe in Prčvako je to upoštevala. Tako, um, ko je šlo za ukrepe, uh, tudi ko jih predlaga z druge zainteresirane strani. Nekaj točk. Pozdravljam predlog Prčvake, da obravnava horizontalna vprašanja v tem poročilu, kot naprimer bolj natančna opredelitev ranljivih uporabnikov v cestah. Na cestah um, prav tako je treba zagotoviti tehnološko neutralnost pri predlaganih varnostnih ukrepih. Potem časovnica za ukrepe je predvsej ambiciozna. Dita meni, da gre ta predlog v pravo smer, ampak moram pa o tem še dodatno govoriti in moramo si zastaviti realistične roke. Prav tako tudi predlaga, da bi odpravili nekatera vprašanja glede specifičnih ukrepov, ki so vključeni v ta predlog uredbe, kot naprimer uh, pametni sistemi za spremljanje hitrosti ali pa spremljanje za druge tehnologije. Prav tako treba doseči pravno težje med uporabo tehnologije um, in pa na drugi strani uh, varstvo podatkov in pa zasebnost. Vse to mora biti tudi v skladu z državnimi nacionalnimi predpisi eh, v Evropski uniji za varstvo podatkov in pa zasebnost. Hvala lepa še enkrat počevalki za to delo. Dite veseli dodatnega sodelovanja pri tej uredbi. Ehm, se veseli tudi sveda dela s druge počevalce vsnici. Hvala. Pascal Duhon za zelene. Hvala lepa zelo nakratko. Gospa predsednica Hrvatska najprej seveda hvala lepa poročevalki. No, nažalost moram reči, da smo za voznike zmanjšali smrtnost eh, za 50 odstotkov, potem za kolesare za 25 odstotkov. Um, torej, nekatere stvari lahko vidimo, nekatere stvari smo zmanjšali. Uh, ne bi komentiral tiste, kar je bilo rečeno glede varstva osebnih podatkov. Mislim, da moramo spremljanje podatkov ustrezno nadzorovati, um, poskrbeti za dobre standarde. Mi bi se radi osredotočili na vprašanje tovornjakov, kajti tovornjaki povzročijo veliko nesreč, ne toliko zaradi voznikov, ampak zaradi strukture samih tovornjakov. To je problem. Bolj pogosto nedavno uh, je bil pri nas eh, predstavnik župana iz eh, Londona in v Londonu so začeli sprejemati nove ukrepe in so zmanjšali smrtnost in sicer z schemo spremembe struktur tovornjakov. Še vedno pravi, da je treba razlikovati med velikimi in majhnimi tovornjaki, torej to ni vse isto, tudi naložbe so različne, posledice nesreč so različne in zato imamo različne predloge glede prilagoditve uh, teh kategorij tovornjakov. Mislim, da bi lahko na drugačen način odpirali vrata teh tovornjakov, kaj ti včasih voznik ali kdo drug odpre vrata tovornjaka in potem zadane um, kolesarja in tako pogosto pride do nesreč. Tukaj bi lahko nekaj izboljšali tudi na splošno v Evropski uniji. Hvala. Uh, Hvala, gospod Žuvan. Hvala se strijam z Rosa Thun, podpiram njeno delo, um, tudi te izboljšave, glede na prvi predlog komisije. Uh, Sveda, vsi smo za varnost, uh, to je dobro besedilo. Z tega vedika potem naprej ta predlog je dober, ker bomo normativno dali prednost naše industrije, torej z boljšimi standardi. Potem pa še nekaj, kar me malce moti. Uh, kjer imaš vedno malce um, dvomov. Namreč nekateri lobisti um, pristopajo k nam in potem nam razlagajo nekatere ukrepe, ki se zdijo dobri, dobri ukrepi komisije, ampak eh, pravijo, da bo to težko doseči v zastavnih rokih v praksi. No, um, to sem želel omeniti. Mislim, da um, moramo vedeti, kako s temi bojaznimi in uh, moramo razrešiti to. Hvala lepa, sedaj pa gospod Grpini. Hvala. To je zelo kompleksno poročilo, kot je povedala tudi sama poročevalka. Tema je zelo zapletena. Rada bi nekaj dodala. To je zelo pomembno poročilo. moramo tudi popraviti statistike in moramo poskrbeti za to, da bo industrija začela uvajati bolj sodobno tehnologijo. Sama sem predložil nekaj predlogov sprememb, naj pojasnim, zakaj gre. Tukaj moramo predvsem poskrbeti za ustrezno uveljavljanje v praksi potrebujemo tehnologijo, ki bo lahko pravočasno uvedena, ne prekmalo, ne prepozno. In o tem smo se tudi pogovarjali z interesiranimi stranmi. Vse to moramo napraviti skupaj z industrijo. Je pa treba upoštevati, kaj mislijo uh, ljudje, ki bodo to praktično uveljavljali. Ne moramo samo teoretično govoriti o tem. Tukaj ne vem, um, nisem čisto prepričana, ali je predlog komisije idealen, ampak pravite, da bi registrirali podatke, um, pred, eh, med in pa po nesreči. Glede, ne vem, zakaj potrebuješ te podatke po nesreči. Lahko imaš podatke med nesrečo, ampak zakaj bi zbirali podatke po nesreči? Takrat ne bi se osredotočili na žrtve nesreč, ne pa na te podatke, ne razumem točno tega. Potem naprej. Povratne informacije glede pospeševalnika. Um, pedala pospeševalnika. Industrija pravi, da ta rešitev ne deluje v praksi in zato morda potrebujemo nekaj drugega. Lahko imeli informacijski sistem namesto tega in tako bi pridobili te podatke, ne pa da bi morali uh, utipkavati te informacije v čitalnik. Skratka, to je zelo pomembno poročilo in vem, da je imela poročevalka veliko težkega dela, tudi ker je bilo tukaj veliko predlogov spomenb težko je priti do pravega ravnotežja med vsemi temi roki za zakonodajo in po drugi strani želimo, da ima industrija za dosti časa, da razvije ustrezne tehnologije, da bi potem znižali število smrtnih žrtev na cestah. Sem predložil nekaj predlogov, upam, da bo to upoštevala tudi pročevalka pri kompromisi. Hvala. Um, uh, uh, Gospa Čikovska, komisija. Good morning. Thank you very much, Madam Chairman. Thank you very much for the debate, for all the comments that have been uh, made. Uh... Hvala lepo vsem za komentarje, pročevalk in pa vsem drugim. Komisija se želi zahvaliti pročevalki za ta dokument, zelo hitro ste ga pripravili. pričakuje predstavljen nekaj predlogov sprememb in vse to izboljšuje um, besedilo zaradi tehnološke neutralnosti, pa tudi zaradi bolj ambicioznih rokov. Seveda moramo biti previdni pri vseh teh rokih in določbah, ampak vemo, da je to zelo nujna zadeva na vsak način. Naj menim še nekaj točk, ki so bile omenjene. Se strijamo s tem, kar pravi pričevalka. To je svežen ukrepov in ne moramo tukaj izbirati samo ugodnejših določb, eh, ne pa drugih, kajti vse bo delovalo samo, če bo delovalo skupaj. Obstaja neka logika doslednje in skupaj bo to bolje delovalo. Potrebujemo svežen. Potem naprej zelo cenimo vas rožen trud v pripravo pravil za spremljanje novih tehnologij za spremljanje hitrosti. Potem AISA mora delati v čim boljših pogojih in zato so ti predlogi počevalke v pravi smeri, to lahko podpremo. Potem naprej še en komentar, oziroma prišlo do nesporazuma, mislim, da pri razpravi. AISA je sistem, ki se ga da prekriti, torej um, na zelo dober način, mislim, da se lahko na drugačen način zastavi podatke. Potem pa še nekaj glede podatkov. Pravite, zakaj potrebno podatke za čas po nesreči? Glejte, nekateri sistemi se sprožijo šele po nesreči, takoj po nesreči, ampak v bistvu po nesreči. Eh, prav zato takšen pristop. Pa še nekaj, časovnica, radi bi pozvali parlament in pa svet, da zaključite z besedilom v naslednjih mesecih. Gre za varnost, gre za pravno gotovost za industrijo, pa tudi za homologacijske organe in pa druge organe. Prav tako pa gre tudi za to, da mora um, EU odigrati vodilno vlogo pri um, teh avtomatskih um, orodjih če želimo biti, na primer, eh, vodilni akter pri avtonomnih vozilih, ehm, potem je ta predlog zelo ključen in prav zato želimo, da parlament čim prej sprejme to besedilo. In smo tudi na razpolago za dodatne razprave. Hvala. Uh, Najlepša hvala. In na koncu še poročevalka. Hvala lepa. Hvala lepa. za vsa mnenja poročevalcev v senci, Dite, Paskala, Anelin, hvala lepa tudi Filipu in Mariji. O tem bomo razpravljali na seji poročevalcev v senci nekoliko podrobneje, kajti koliko razumem, nimamo časa danes. Samo nekaj kratkih eh, pripomp. Čas je izjemno dragocen in časovnica je močno odvisna od sveta. Razpored sem pripravila. Kolikor je bilo pač eh, mogoče učinkovito, in eh, seveda smo odvisni od sveta in komisije, in upam, da nam bo komisija pomagala pri tem, da pospešimo postopek v svetu. Ena točka pa je, o kateri smo jih nismo razpravljali. In sicer. Da draga vozila ne bi smela biti varnejša od uh, cenejših vozil in cenejši tovornjaki ne morejo biti bolj nevarni od uh, dražjih tovornjakov. Uh, vse, vso to upremo že poznamo, ampak se ne uporablja v vseh avtomobilih. Torej, če bi postala obvezna, bi to spremenilo situacijo. Tovrnjak je, ogledala sem si rešitve v Londonu in zelo zanimive so. In veselim se že, da bomo o tem podrobneje razpravljali. To je omenil tudi Pascal. komisija že pripravlja specifikacije in tako eh, mislim, da ne, bi, ne bomo imeli težav z časom eh, in z izvajanjem. In na zadnje naj povem še, da sem zelo vesela, da se vsi osredotočamo na najranljivejše udeležence v cestnem prometu, najmanj zaščitene. In zato sem prepričana, da bomo k malu dosegli dober rezultat v sodelovanju s poročevalci v senci In pa komisijo najlepša hvala. Hvala lepa, rok za vložitev predlogov sprememb je 12. december ob 12. uri. Um, and with this, uh, we can In s tem prehajamo k današnjemu glasovanju. Kar nekaj dosjejev imamo na dnevnem redu. Prvo poročilo je na temo izvajanje direktive o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. In kar takoj bomo začeli, najprej kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13, za, proti, vzdržani, sprejeto. Gospod Zulo, želite besedo? Gospod Culo, želite besedo? Ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospa predsedojoča, gre za predlog spremembe in sicer ustni predlog spremembe. Poročevalka se je odločila, da ne bo sprejela predloga političnih skupin in sicer, da bi ločeno glasovali o določenih predlogih sprememb Eh, in sicer 66, eh, 69 in 70. Eh, gre za določene upravičene zahteve zaposlenih in pa za zaščito zasebnega življenja in pa dostojanstva posameznika. Torej, prosim, da bi o tem ustnem predlogu spremembe glasovali In res ne razumem, zakaj ne moremo ločeno glasovati o predlogih eh, sprememb naše skupine, ki sem jih omenil. Hvala lepa. Eh, Gospod Culo, to, kar pravite, se nanaša na kompromis 9. Torej, prosim, da se s tem eh, ukvarjamo, ko bomo prispeli do te točke na seznamu glasovanja. Kar pa zadeva vaše drugo vprašanje, ja, imamo cel seznam ločenih glasovanj in glasovanj po delih, ampak. za vsako zahtevo imamo eh, tudi ustrezen argument eh, za zavrnitev. Ti predloge sprememb so ali vključeni v kompromisne predloge sprememb eh, ali pa kako drugače obravnavanje. Torej, lahko dobite ta seznam o tem, kar ste predlagali, pa bomo razpravljali, ko bomo prispeli do te, do te točke. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 bi za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, ne, ta je brezpredmeten. Torej, prehajamo k kompromisu pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 9, kjer imamo tudi ustni predlog spremembe gospoda Cula. Želite besedo? Poročevalka Lara Komi. Ja, hvala lepa, gospa predsedajoča. glede eh, tega kompromisa je kolega Culo prosil za pojasnilo. Eh, dobro bi bilo, če bi vsaj enkrat prišel na sejo poročevalcev v senci, potem bi morda razumel, zakaj smo sprejeli to odločitev. Torej, najprej je treba biti prisoten, šele potem eh, nas lahko, pri, nas lahko kritizirate pri glasovanju. Eh, torej, tukaj ne gre za mojo odločitev, ampak za odločitev sekretarjata, ker so ti predlogi sprememb že vključeni. Eh, kar pa zadeva Italijo. Italija lahko izkoristi tri odstotke za dolg eh, javnega sektorja. In gospod Culo je del administracije, trenutne administracije, ki lahko odplača ta dolg In eh, to je prva točka. Druga točka eh, pa eh, ne želimo, da bi prišlo do propada podjetij zaradi krivde države. In gospod Zulo in pa gibanje pet zvezd bodo morali razmisliti o majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, kajti že tretjič so se predstavniki malih in srednje velikih podjetij eh, in industrije podali na ulice zaradi te vlade. Torej, usni predlog spremembe gospoda Cula. Beseda je vaša. Ne bomo imeli razprave sedaj. Gre za glasovanje. Samo eno dopolnilo oziroma pojasnilo. Gospa Komi zelo dobro ve, da je bil moj orad zastopan pri vseh sejah poročevalcev v senci. Vedno si prizadevam, eh, da upravim svoje delo, ampak eh, sem aktiven v številnih odborih. No, sedaj pa k eh, temu argumentu, da so naši predlogi spremem poključeni v kompromiso. Po našem mnenju niso, sicer ne bi prosili za to ločeno glasovanje. No, še zadnji odgovor. Gospod Culo, vi eh, prejemate eh, dohodek eh, za poslanca Evropskega parlamenta, torej je vaša obveza, da pridete na seje, tudi seje poročevalce v senci. Najprej opravite svoje delo. Torej. Usni predlog spremembe, najprej ga bom morala prebrati gre za deveti člen in gospod Culo želi dodati, da bo zagotovljeno jamstvo za majhna in srednje velika podjetja, ki imajo dolg eh, vladi oziroma javnemu sektorju, tako da ta podjetja ne bodo prisiljena v eh, stečaj eh, iz tega razloga. Poleg tega je potrebno poskrbeti za nadomestila in sicer iz eh, javne uprave. Poleg tega pa pozdravljajo nov mehanizem za zaščito tistih, eh, ki imajo eh, dolgove pri bankah, pa tudi pri javnem sektorju. Na ta način želijo zaščititi domove podjetnikov. Poleg tega pa pozivajo tudi k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 predlog spremembe 88 za proti vzdržani. Zavrnjeno 89 za proti vzdržani. Sprejeto 90 za proti vzdržani. Zavrnjeno 91 za proti vzdržani. Sprejeto. Potem pa kompromis 19 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani sprejeto. 113 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. Kompromis A za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 3 za proti vzdržani. To bomo preverili, torej elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Za ne, ne kompromis, ampak predlog spremembe štiri, ne, o tem ne bomo glasovali, pet za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis G, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 16, za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 16. Konec glasovanja in sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bil ta predlog sprejet, ampak bomo preverili še elektronsko. 2022, torej elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti, torej 25 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, sprejeto. Potem pa 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa eh, prehajamo k končnemu glasovanju, to bo elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto s 33 glasovi za in dvema glasovoma proti. Torej, iskrene čestitke poročevalki. Sedaj pa prehajamo k našemu naslednjemu glasovanju in sicer je to glasovanje o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev. Kristel Šaldemoze pa je naša poročevalka. Torej, najprej kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 38 za proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa smo pri kompromisu 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3. Ste ga vsi našli, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeta. In smo pri kompromisu 8. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis devet za, proti, vzdržani. Rezultat ni jasen. Torej bomo ponovili. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis deset. Kompromis deset za, proti. Vzdržani bomo preverili, torej kompromis deset. Preverjamo. It is adopted. Sprejeto. Kompromis 11. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 12. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 13 trinajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štirinajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis petnajst. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis petnajst. 16 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani. Sprejeto bomo preverili, kaj ti ELS ni bila enotna. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20. Za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 37.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 torej našla sem ga skoraj čisto na koncu. Kompromis 37 za, proti. Mislim, da je zavrnen, ampak bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjen. Torej. Potem prehajamo k končnemu glasovanju? Ne. Zavrnjen je bil ta kompromisni predlog, torej moramo glasovati o predlogih sprememb. Ja, res je, prav imate. Potem predlog spremembe 23, kdo je za? za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 225 za, proti, vzdržani zavrnjeno in 23 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa končno glasovanje, ki bo potekalo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto z 25 glasovi za in 6 glasovi proti ter 3 vzdržanimi. Torej čestitke poročevalke in sedaj bomo glasovali o mandatu za pričetek medinstitucionalnih pogajanj. Tudi eh, to glasovanje bo potekalo elektronsko. Konec glasovanja. Tudi mandat je potrjen 28 za 6 proti. Čestitke poročevalki. Kristela, ali želiš besedo? Izvoli. Želela sem se le zahvaliti vsem kolegom za izjemno dobro sodelovanje. Imeli smo veliko razprav in uh, rezultat je dober. Hvala lepa za to. Mislim, da je to dober kompromis in veselim se že pogajanj z svetom. Upam, da bodo ta potekala čim bolj hitro, rada pa bi se zahvalila tudi eh, svojim zaposlenim in pa zaposlenim odbora IMKO za odlično upravljeno delo. Veselim se pogajan svetom. Hvala lepa, Kristel, in še enkrat čestitke. Sedaj pa prehajamo k naslednjemu glasovanju in sicer gre za vzpostavitev programa Carina za sodelovanje na področju eh, Carine. Gospa Grapin je poročevalka. Najprej kompromis 7. Kdo je za? Proti vzdržani? Sprejeto. Predloga sprememb 51 in 15 je identična za? Proti vzdržani? Mislim, da ste zavrnjena, ampak bomo preverili. konec glasovanja. Sprejeto. Potem kompromis 8 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa predlog spremembe, predloga iz sprememb 57, 58, 4 in 18 za proti vzdržani sprejeto. 15 za proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprememb 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62-23 za, proti vzdržani sprejeto, 63-22 za, proti vzdržani sprejeto, 64 za, proti vzdržani zavrnjeno, 19 za, proti vzdržani sprejeto, 65-23 za, proti vzdržani sprejeto, 66-24 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto 67 in 25 za, proti vzdržani sprejeto 20 za, proti vzdržani sprejeto 68 za, proti vzdržani zavrnjeno 5 za, proti vzdržani sprejeto 26 za, proti vzdržani sprejeto 27 za. lahko glasujemo v sklopu od 27 do 72 in 31, ja. Potem bomo glasovali sklopo za, proti, vzdržanje sprejeto. 73 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 74 in 32. Ali lahko še enkrat glasujemo v sklopu? od 74.32 do 76.34. Dobro, ja, za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet predlog za glasovanje sklopov od 78.35 do 81, se strinjate? Ne, potem bomo glasovali posamično 78, 35 za, proti vzdržani sprejeto, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kaj pa od 37 do 81? Ne. 37 za, proti vzdržani sprejeto, 80 in 38 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani. Sprejeto 39, želite preveriti 80 in 38. Konec glasovanja. Sprejeto 39 za, proti vzdržani sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 25 za proti, vzdržani, sprejeto, 41 za, proti, vzdržani, sprejeto, 81 za, proti, vzdržani, sprejeto, 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 26 za, proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti. Ne, ta je brezpredmeten, torej. Ali lahko glasujemo v sklopu od 82 do 29. Ja, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejem pa šest, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 je brezpredmeten, 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za. Ne, predlog spremembe 2 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa. kompromis pet za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis šest za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe šest za, proti, vzdržani. Sprejeto. 43 je brezpredmeten, sedem za, proti, vzdržani. Prvi torej, ste za. Torej to sprejeto, 44 za, proti vzdržani sprejeto, 9 za, proti vzdržani sprejeto, 10 za, proti vzdržani sprejeto, 45 in 11 za, proti vzdržani. Bomo preverili 45 in 11 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 8. Ne. Ta je brezpredmeten. Torej 9. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani. Mislim, da je. Ne vem, bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, sprejeto. 12 za, proti vzdržanje, sprejeto. 13 za, proti vzdržanje, zavrnjeno. 49 za, proti vzdržanje, sprejeto. 14 za, proti vzdržanje, sprejeto. 10 za, proti vzdržani sprejeto. Kaj pa 1, 2, 3, ali lahko glasujemo v sklopu? Ah, ne. 1 in 2 sta brezpredmetna, le 3 za, proti vzdržani sprejeto. In sedaj še končno elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Sprejeto s 33 glasovi za in dvema glasovoma proti, torej čestitke gospe Grapini. Želite besedo? Ja, najlepša hvala vsem poročevalcem v Senci. Eh, zares smo odlično sodelovali in upam, da eh, bo to poročilo kmalo tudi izvedeno v praksi. Najlepša hvala. Torej smo pri naslednji točki in sicer gre za vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru sklada za integrirano upravljanje meja in poročevalec je kolega pospišil. Uh, Tukaj je prišlo do napake pri glasovalnem seznamu. Torej, na osmi strani v mojem dokumentu, kjer piše Budž 8, tam poročevalec eh, želi napisati plus, napisalo pa se je minus, to je torej tiskarska napaka. Tako, začeli bomo z glasovanjem. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 42 za, proti vzdržani, zavrnjen, 6 za, proti vzdržani, sprejet, 45, 7 in 17 za, proti vzdržani, sprejeto, 46 po delih, najprej prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen, 18, kdo je za, proti vzdržani, vzdržani. To ni jasno, glasujemo elektronsko. Torej, elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 18. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti vzdržani, sprejeto, 19 za, proti vzdržani, sprejeto, 8 za, proti vzdržani, sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 47 za, proti vzdržani zavrnjen. 48 in 21 za, proti vzdržani zavrnjen. Preverjamo elektronsko o 48 in 21. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 49, 22, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 23 za, proti vzdržani sprejeto, 50 in 24 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 53 za proti vzdržani zavrnjen, 26 za proti vzdržani preverjamo elektronsko, glasujemo o 26. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo predlog spremembe 28, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo elektronsko. Glasujemo o 28. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti vzdržani sprejeto, 3 za, proti vzdržani sprejeto. 56 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite, da to preverimo elektronsko? Glasujemo o predlogu spremembe 60. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 je brezpredmeten, 64 za, proti vzdržani sprejeto, 31 za, proti vzdržani sprejeto, 65 za, proti vzdržani zavrnjen. Sedaj pa v sklopu od 32 do 38, se strinjate s tem? Ne. od 32 do 67 glasujemo v sklopu, če se strinjate. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 je za, oziroma ta je brezpredmeten. Ali lahko sedaj v sklopu glasujemo od 35 do 38? Ne. Alde tega ne želi, v redu. 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti vzdržani sprejeto, 38 za, proti vzdržani sprejeto, 68 za, proti vzdržani zavrnjen, 39 za, proti vzdržani zavrnjen, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 70 in 41 za, proti vzdržani sprejeto naslednji je brezpredmeten, 71 in 42 za, proti vzdržani sprejeto, 73 in 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani sprejeto, naslednji je 46 za, proti vzdržani zavrnjen, 74 za, proti vzdržani zavrnjen, 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, ta je brezpredmeten v bistvu. 9 in 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednji je brezpredmeten kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 14 za, proti, vzdržani, ni jasno, je le ste za ali proti. Če je le sproti, potem je zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 16 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 4 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 20 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 2 za proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 in 3 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28, oziroma bomo preverili elektronsko. 27 in 3. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 in 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 in 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 in 7, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 32 in 8 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo predlog spremembe 4 za proti vzdržani zavrnjen. Predlog spremembe 36 za proti vzdržani sprejeto, 10 za proti vzdržani sprejeto preverjamo elektronsko, predlog spremembe 10. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejet. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, sprejet, 40 za. Aha, ta je brezpredmeten, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 13 za, proti, vzdržani, sprejet, 44 za, proti, vzdržani, sprejet, 5 za, proti, vzdržani, sprejet, 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 77 za, proti vzdržani sprejet, 78 za, proti vzdržani zavrnjen, 79. Ali lahko v sklopu glasujemo od 79 do 50? Da, odlično. Torej 79 do 50 za, Vi se ne strinjate? V redu, potem glasujemo ločeno. 79 za, proti vzdržani sprejeto, 80 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto, 82, 48 za, proti vzdržani sprejeto, 83, 49 za, proti vzdržani sprejeto, 16. Ta je bil sprejet skupaj z Bač 8. 50 za, proti vzdržanje sprejeto in še končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 32 za, 2 proti. Čestitam poročevalcu. Ja. Želite besedo, poročevalec? Ne, v redu. Potem pa še zadnji dve glasovanji. Najprej, najprej predlog za uredbo o vzajemnem preznavanju eh, blaga, ki se trguje na, eh, v, druži, trži v drugi državi članici. Gospod Štefanec je poročevalec, glasujemo elektronsko. glasovanje je zaključeno, sprejeto 32 za, 1 proti, 1 vzdržan. Čestitam poročevalcu, želite besedo? Pa še končno glasovanje glede rezultata med institucionalnih pogajanj, glede Eh, zakonodaje o homologa homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz, Združenega, iz Evropske unije. Elektronsko glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 32 za, 2 vzdržana. Čestitam poročevalki gospi Mici. Tako, s tem pa smo zaključili glasovanje. Rada bi vseeno še nekaj dodala, namreč Ana Marija bo prevzela vodenje sestanka. Zato vam vsem skupaj želim eh, samo še nekaj, verjetno se bomo videli v Strasburu, drugače pa vam želim vesel Božič in uspešno novo leto 2019. Spoštovani kolegi, nadaljujemo s sestankom. Če se želite pogovarjati še naprej, prosim, da zapustite dvorano in se pogovarjate zunaj. Predlagam, da se sedaj vrnemo k točki eh, o poročanju o posameznih trialogih. Gospod Selimovič, če želite, nam lahko poveste več, kar se tiče. Um, podaljšan, podaljšanje določenih eh, tehnik za obdelavo podatkov, jesenko, izvolite. Torej, mikrofon žal ne deluje. Now, now, Tako sedaj pa deluje, najlepša hvala. Poročal bi glede obeh triologov, ki sta potekala pri tem vprašanju, najprej kar se tiče predloga kampione de Italija. Kot vsi veste, je komisija maja letos pripravila predlog, ki želi spremeniti Evropski carinski zakonit, tako da bi italijansko občino Kampione di Italia vključili v eh, regijo eh, okrog jezera Logano. Nekaj tehničnih prilagoditev carinskega zakonika je bilo istočasno predlaganih. Mi tega predloga nismo spreminjali, Edina sprememba, ki je bila vnešena, je bila tehnične narave in sicer gre za datum uporabe takšnega predloga. Svet in komisija ter parlament so se dogovorili, da bo uporaba tega predloga začela veljati 1. januarja 2020. Tehnični sestanek je potekal v torek ta teden. Posvetovali smo se tudi z poročevalci v senci, nihče ti ni nasprotoval takšni spremembi in zato predlagam, da torej glasujemo o tem doseju in zaključimo z tem vprašanjem. Drugi trialog, o katerem sem pa želel poročati, je podaljšanje prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov, poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije. Prvi trialog za svetom in komisijo o tej temi je že potekal. V tem trenutku se še nismo dogovorili glede odprtih vprašanj. Dve vprašanji ostajata problematični. Prvič obveznost poročanja, ki je naj bi bila naložena komisiji. Mi ustrajamo, da mora komisija poročati glede razvoja tega programa. To se nam zdi čisto razumno mislim, da tukaj ne smemo popuščati. Glede na to, da gre za kompleksen tehnični predlog, kjer bodo različni evropski in nacionalni sistemi, v tem primeru je potem res smiselno, da prihaja do stalnih poročil glede tega, kako poteka napredek, da ne bi še bolj odlagali tega roka. Pri tem bomo ustrajali, ustrajali pa bomo tudi glede eh, roka. Naš eh, rok je leto 2023, svet in komisija se s tem ne strinjata. Če eh, se ne bodo strinjali, bo pač eh, začel veljati rok leto 2020, to je že naslednje leto, tako rekoč. Na tehničnem sestanku se bomo ponovno. Eh, dobili, da bomo poskušali najti kompromis glede tega vprašanja. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Salimovič, glede poročila o tem trialogu. Sedaj pa nadaljujemo s 13. točko na dnevnem redu, spostavitev programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji in evropsko statistiko. Obravnavali bomo uh, predloge sprememb. Torej, v predlogu komi, na predlog komisije je bilo vloženih 278 eh, predlogov sprememb in eh, poročevalec oziroma poročevalka lahko sedaj predstavi posamezne predloge sprememb. Izvolite. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, najprej bi se rad zahvalil poročevalcem v senci, kajti zares smo izjemno dobro sodelovali na sejah poročevalcev v senci in uh, rečem lahko, da pripravljamo kompromise, ki jih podpira večina uh, skupin. To so kompromisi, ki so zasnovani v skladu z željami večine poročevalcev v uh, senci. Tukaj gre seveda za pristojnost odbora IMKO, vendar pa uh, bomo morali prisluhniti tudi mnenju številnih drugih odborov, ki imajo pristojnosti na posameznih področjih. Torej se ta tema obravnava tudi v drugih eh, odborih, v odboru ITRE, EKON in pa NV, še prav posebej. Na določenih področjih imajo ti odbori izključne pristojnosti. Mi eh, smo našli skupno stališče glede dveh točk in sicer, da želimo ločeno proračunsko postavko, ki bo namenjena okrepitvi nadzora nad trgom in pa proizvodov, še prav posebej gre tukaj za nadzor proizvodov, ki se prodajajo na spletu. Poleg tega pa smo se dogovorili tudi glede delegiranih aktov za izvajanje programa. Tukaj gre za specifične programe in to je stališče, ki daje Evropskemu parlamentu močnejšo ulogo. Eh, in na ta način bi parlament eh, imel večji vpliv pri nadzoru. Izpostaviti pa moram eh, tudi določene člene uredbe, še prav posebej člen 3, ki zadeva cilje in pa člen 8 in pa člen 4, ki se nanašata na proračun tega programa in pa specifične proračunske postavke. Še enkrat želim povdariti, da smo s predlogi sprememb, kompromisnimi predlogi sprememb predvideli ustrezno eh, proračunsko podporo v eh, obdobju 2021 do 2027. Tukaj gre eh, tudi za lastna sredstva, ki jih je že odobril Evropski parlament. Eh, med drugim pa sem spada tudi podvojitev sredstev za program Kozme, kar je tudi ena izmed prioritet Evropskega parlamenta. Mislim, oziroma si želim, da bomo lahko v eh, prihodnem tednu na prihodnji seji poročevalcev v senci in sicer v četrtek do povdne našli eh, končni dogovor in da bo potem to poročilo obravnavano januarja eh, v našem odboru. EPP. Hvala lepa. Sedaj pa dobi Andreja Švab besedo v imenu ELS. Hvala lepa, predsedujoča. Spoštovani kolegi in kolegice, spregovoril bi v imenu kolegice Ines Vadera, ki žal danes ni mogla, mogla biti prisotna. Po njenem mnenju je ta program za enotni trg eden izmed ključnih programov in ga zato vsekakor podpiramo. Zadovoljni smo z konstruktivnim pristopom, ki ga je obral poročevalec. Kompromisni predlogi vsekakor gredo v pravo smer in mi zato podpiramo razmišljanje, ki stoji za njimi. Imamo samo še nekaj dodatnih komentarjev predlagamo, podpiramo ta predlog poročevalca, glede tega, da se pro, eh, proračunska vrstica za organe za nadzor trga okrepi. Želimo pa, da bi komisija pomagala pri eh, krepitvi teh eh, zmogljivosti nacionalnih nadzornih organov in sicer tisti, ki so šipkejši, naj dobijo več podpore. Gospa Vajdere pravi tudi, da bi bilo smiselno pri tretjem členu uvesti pravico potrošnikov do dostopa vseh informacij preko spleta. Smiselno bi bilo, da se o tem pogovorimo tudi v okviru kompromisa, ki bo pripravljen pri eh, poročilu gospoda Boltona o omnibus postopkom. To je vse, kar je želela dodati eh, kolegica Vedere. Veselimo pa se že konstruktivnih pogovorov v okviru sestankov poročevalcev v Sinci. Hvala lepa. Besedo dobi Richard Sulik v imenu IKR. Prvem radje bi sem rad. Najlepša hvala. Zahvaljujem se. Najprej bi se rad eh, zahvalil poročevalcu, ki je sprejel kar nekaj naših predlogov. Besedilo se po našem mnenju preveč eh, osredotoča na zaščito potrošnikov. Vsekakor spoštujemo to, da je vzajemno priznavanje in prepoznavanje izdelkov cilj tega predloga, namreč eh, to je še vedno velika ovira na našem notranjem trgu in tudi omejuje možnost izbire naših potrošnikov. Želel bi si, da poskušamo tukaj določiti prioritete glede določenih ciljev smiselno bi bilo, da se primerno zviša proračun tukaj, istočasno eh, pa mislim, da bi morali torej, zagotoviti eh, izvorni predlog proračuna, ki ga je predlagala komisija. Pri nas zavračamo predlagano zvišanje proračuna za 60 odstotkov. Proračun programa Kozme smo zvišali iz različnih razlogov in zato ne vem, ali moji kolegi res ne razumejo, da ta, ta ti, ti dve milijardi evrov ne bodo kar tako padli iz neba. Ni tako, kot da jih bo Evropska centralna banka pač natisnila. Nekdo mora plačati davke, nekdo mora delati za to, da pridobimo ta dva milijona. Nadaljna podpora konkurenčnosti podjetij z dvema milijardama evrov. V času, ko imamo gospodarsko rast, je nesmiselna, to je samo potrata denarja. V Evropski uniji izbiramo določene tipe podjetij, v tem primeru gre za MSP-je, ampak takšna podpora bo škodila drugim podjetjem, drugim vrstam podjetij. Po mojem mnenju bi bilo smiselno, da se tukaj dogovorimo glede boljšega nadzora pri izvajanju teh programov. Potrebujemo strožji nadzor pri izvajanju posameznih finančnih določb tukaj. Hvala lepa v imenu Alde Jasenko Selimovič, izvolite. Najlepša hvala, predsedojoča. Dovolite mi, da se najprej zahvalim kolegi Dantiju za odlično delo, ki ga je opravil pri tem dosjeju. Mislim, da se med poročevalci v senci več ali manj strinjamo, obstaja še nekaj razhajanj, ampak gotovo bomo kmalo prišli do kompromisnih predlogov. Nekatere kompromisne predloge bi bilo potrebno dodelati, naprimer, kar se tiče vključenosti zaposlenih v ta predlog. Jaz nasprotujem tej zamisli, namreč eh, ta sklad je namenjen ukrepom, ki poglabljajo enotni trg. Prav zato ne moremo v ta program vključiti kar tako vse prioritete, ki obstajajo. Potrebujemo specifični sklad samo za enotni trg, drugi skladi pa potem eh, pokrivajo podporo zaposlenim in tako naprej. Zato nasprotujem te zamisli. Drugič, nekatere države članice želijo ponovno vključiti načelo države izvora. Mi v Alde pa temu nasprotujemo. Tretjič, Tukaj imamo dele besedila, ki govorijo o javnem naročanju in to je potrebno še dodelati. Pri javnem naročanju moramo razumeti, da to ni cilj sam po sebi, ampak da je javno naročanje in pravila tukaj, da so, da so povezana z nekimi cilji, ki jih želimo doseči. Prav zato moramo te določbe še dodelati. Upam, da bomo kmalo dosegli dober kompromis. Še enkrat pa se zahvaljujem kolegi Dantiju za delo, ki ga je do sedaj opravil. Hvala. Najlepša hvala. Za zelene dobi besedo Igor Šoltes. Izvolite. Um, Najlepša hvala, predsedujoča. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Dantiju, za delo, ki ga je uložil v ta predlog. V imenu zelenih lahko povem naslednje. Mi lahko podpremo vse kompromisne predloge, smo jih, o katerih smo se do sedaj pogovarjali. Seveda je potrebno opraviti še nekaj eh, posvetovanj, ampak večina predlogov sprememb, teh kompromisnih predlogov, gre v pravo smer. Po našem mnenju je ključno, da ko govorimo o omejitvah za pravilno delovanje enotnega trga, da jih je potrebno odpraviti. Kar pa se tiče eh, zaposlenih, Program za enotni trg mora pomagati tudi delojemalcem, ne samo delodajalcem in podjetjem. Delovni pogoji se namreč slabšajo, slabša je tudi socialna zaščita. Prav zato moramo podpreti zaposlene. Pri javnem naročanju pa je ključnega pomena, da se ne nanašamo samo na ceno, ampak da sem vključimo tudi druge pomembne kriterije. Naprimer, kakšna je vrednost v primerjavi z ceno, kakšni so socialni kriteriji in tako naprej. Hvala lepa poročevalcu. Vsekakor se veselim nadaljnih sestankov z poročevalcem. Hvala lepa. Mislim, da izguje in EFDD eh, e ni nikogar, zato odpiram razpravo. In ne svej, da radovi besedo najprej izvolite. Thank you very much. So I'm Najlepša hvala, sem poročevalka v senci pri tem eh, poročilu, ampak sem žal zamudila eh, na sestanek, zato je kolega Švab podal nekaj uvodnih pripomp. Rada bi še nekaj pojasnila pri tem predlogu. Ta program je izjemno pomemben program v okviru večletnega finančnega okvira. Zelo sem zadovoljna s konstruktivnim pristopom k temu delu ki se kaže tudi v kompromisnih predlogih sprememb. Mi jih lahko večinoma podpremo. Kar pa se tiče eh, dvojne kakovosti izdelkov, ne gre samo za informiranje o tem vprašanju. Potrošniki imajo pravico do enake kakovosti izdelkov enake znamke. Po našem mnenju je to izjemno pomembna točka. V nasprotnem primeru prihaja do diskriminacije potrošnikov v osrednji in vzhodni Evropi. To je torej točka, ki jo moramo vsekakor omeniti v okviru kompromisnih predlogov sprememb. Nima smisla, da se to vključi samo v vodne izjave, ampak eh, mora to nujno biti odraženo v normativnem delu besedila uredbe. Hvala lepa, to je bil moj komentar. Najlepša hvala, Ines. Želi še kdo spregovoriti? Ne, potem pa dobi besedo ponovno poročevalec Nikola Danti. Izvolite. Grazie, presidenti. Jo vorrei ringraziati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se zahvalil za prispevke kolegov in eh, kolege bi rad tudi pomeril, tako kot recimo kolegico Vajdere. Eh, Eh, ki jo skrbi eh, dvojna kakovost eh, izdelkov. Vse to je vključeno v kompromise, ki jih pripravljamo. Naj vam povem, da z to zakonodajo ne bomo mogli spremeniti zakonodaje Evropske unije. Lahko izpostavimo določene vidike, vendar pa ne moramo spremeniti zadev, ki jih zakonodajno urejajo drugi deli zakonodaje. Ampak recimo imamo kompromis glede člena 3 in to je že predvideno in tudi pogojevanje je že vključeno v kompromisno besedilo. Kolegu Suliku naj povem, da da če se EKR ne strinja z povečanjem proračuna eh, za eh, ta eh, program, potem se zadeve zapletejo, kajte mi smo za tiste proračunske postavke, ki jih je že potrdil Evropski parlament. Na to sem se torej uprl tudi v pripravi svojega poročila. Imamo namreč umestno poročilo Evropskega parlamenta glede eh, večletnega finančnega okvira, kar pa zadeva eh, vprašanja eh, kolega Selimoviča. Gre za državo izvora. Nismo predvideli, Eh, specifične navedbe, vendar pa omenjamo sledljivost proizvodov, ki se mi zdi pomemben vidik in v zvezi s tem sodelujemo tudi s kolegom Selimovičem. Glede vsega ostalega pa mislim, da smo našli kompromise in mislim, da bomo lahko dobro upravili svoje delo in predložili besedilo, ki bo v skladu z eh, našimi cilji. Hvala lepa. To je torej konec razprave o tej točki. Glasovanje v odboru bo potekalo 21. ali 22. januarja 2019. Tako sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za mnenje k odboru Tran, kaj se tiče opustitve premikanja ure na poletni oziroma zimski čas. Rok za vložitev predlogov sprememb je 12. decembra gre za tako imenovano direktivo o eh, poletnem času. Vsako zadnjo nedeljo v marcu spremenimo čas na poletni čas, zimski čas pa se spremeni vsako zadnjo nedeljo v oktobru. Besedo dobi eh, poročevalka Eva Mandel, pa je ni tukaj. Igor Šoltes dobi besedo, izvolite. Uh, gospa predsedujoča, hvala za eh, besedo. Uh, Eh, verjamem, da so vsi poročevalci v senci prebrali eh, osnutek mnenja, ki sem ga pripravil na podlagi direktiv, predloga direktive o pustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas in razveljavitev eh, preveljavne direktive 2084. Najprej bi želel seveda povedati, da pozdravljam predlog Evropske komisije o prenehanju premika ure, ki se dogaja dvakrat letno. Razlogov je ogromno, veliko smo jih že zapisali. Predvsem pa so številne študije pokazale, da eh, negativne posledice spreminjanja ure pomembno vplivajo na eh, mnoga področja, od negativnega vpliva na zdravje, moten eh, cirkularnega in pa kardioritma, večje število prometnih nesreč, večjega upravnega bremena, stroškov za številne gospodarske sektore in Razlogi, ki so pred leti eh, vodili k spremikanju ure, so se bistveno spremenili. Evropska komisija je letos poleti organizirala javno posvetovanje, s katerim je zbrala 4,6 milijona odgovorov in eh, kar 84% eh, vseh odgovorov se je strinjalo z odpravo spreminjanja ure. Sedani predlog, ki za to skladu stališči državljanov, hkrati pa se meni, da je potrebno jasno podariti potrebo po doslednem in usklajenem pristopu za zaščito delovanje notranjega trga, ker je ozemlje držav članic EU-ja razdeljeno na tri različna časovna območja, eh, pri, je pri odločanju o dogovorjenem oziroma trajnem času treba upoštevati različne dejavnike od geografskih, eh, narava oziroma naravna časovna območja in njihov vpliv na zdravje tudi zaradi razpoložljivosti dnevne svetlobe. Čeprav države članice ostajajo pristojne za odločanje o svojem standardnem času, eh, menim, da je treba za časovno ureditev ohraniti usklajen pristop, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga in da se prepreči večje motnje kar bi povzročilo zmedo in negativno vplivalo tudi na eh, mnoge sektorje, vključno z transportnim in s tem pomenilo rušenje tudi delovanja notranjega trga. Eh, če bi se sve države članice različno odločile za več različnih in neusklejenih 60-minutnih sprememb v vsej EU-ju. Eh, ta usklejen pristop pomeni ustrezen časovni razpored, ki bo državam članicam omogočil, da bodo natančno ocenile učinke trajanja delujočih GMT plus ena in plus dva, glede na število območij, ki jih je treba upoštevati, kot so vplivi na gospodarstvo, čezmejno trgovino, komunikacije, eh, promet in pa se tudi varnost in zdravje. Zato sem v predlogih tudi predlagal, naj se za eno leto odloži rok za začetek izvajanja, ker bodo samo na ta način imeli države članice dovolj časa za uskladitev pristopa in eh, lažje pridemo potem do usklejenega eh, dogovora. Mislim pa, da bi bilo ustrezno usklejevanje eh, doseči tudi z vzpostavitvijo mreže sestavljen iz predstavnikov vseh držav članice komisije, ki bi delovala na nek način kot koordinator in na koncu medijator, če bi predvidena sprememba časa v eni državi vzbudila pomisleke drugih članic in na ta način bi bilo lažje potem uskladiti morebitna razhajanja. Eh, menim tudi, da je potrebno oceno izvajanja te direktive opraviti po treh letih, namesto po petih, kot je predlagala komisija. In to je zelo nakratko o mnenju in predlogu sprememb, ki sem jih podal. Sveda bom vesel tudi komentarjev poročevalcev v senci in upam na konstruktivno in eh, zanimivo debato in Eh, izkušnjo glede na to, da gre, gre za temo, ki je do dobra zaznamovala tudi letošnje poletje in čeprav se morda komu zdi to nepomembna tema, pa ima mnogotere eh, učinke, ki se lahko izražajo na različne načine. Hvala. Thank you very much to the rapporteur and now I give the floor. Hvala lepa poročevalcu, sedaj pa dajem besedo Evi Majdel za ILS. E Hvala. Najprej pozdravljam predlog komisije, torej, da opustimo premikanje ure. Komisija je podala ta predlog po številnih razpravah med državljani, pa tudi tukaj v parlamentu. Prav tako smo februarja tega leta sprejeli resolucijo, kjer smo pozvali k proučitvi argumentov za premikanje ure. Že sedaj je bilo upravljeno veliko študij in raziskav v različnih držav članicah. torej ni več pravih razlogov za premik eh, ure, ni več eh, velikih prihrankov v gospodarstvu, naprimer v Bolgariji smo izračunali, da premik ure privrčuje samo 30 evrskih centov na državljana v poletnem času. To torej ni ravno velik znesek, ne tako velik znesek kot morda pred nekaj časa. No, kar je pa bolj problematično. Um, bioritem um, je pogosto moten, to potem vodi v zdravstvene težave državljanov. Tukaj so bile objavljene številne študije. V prvih dneh po premiku ure se za 8 odstotkov zviša možnost srčnega napada in prav tako je za 11 odstotkov več um, možnosti za tesnobo in za podobne psihološke težave. Zato pozdravljam to, kar pravi poročevalec, tudi kot pravi, da potrebujemo usklajen pristop po celotni Evropski uniji. Zelo dobro bilo, da se izognemo tej krpanki, torej različnim sistemom po državah. Smo tukaj v odboru za notranji trg in zato moramo upoštevati tudi dobro delovanje vseh sektorov, ne samo sektorov um, kjer naprimer delajo v transportu ali pa komunikacijskih sektorjih, torej ker gre za dejansko čas, eh, tudi za druge industrije gre, moramo tudi to poštevati. Prav tako pozdravljam to mrežo za usklajevanje, potrebujemo to fleksibilnost, kot je zapisano v besedilu. Morda bi lahko še dodatno dodelali in izpirili formulacijo tako, da ne bo nepotrebnih bremen za države članice in pa za vse zainteresirane strani v tem mreži za usklajevanje pa še nekaj. Um, torej za eno leto nam bi odložili začetek izvajanja. Tukaj me zanima več uh, informacij s tem v zvezi, kakšni so argumenti. Zato me zanima, komisija je predlagala april 2019, to je morda res preveč ambiciozno, se strinjam, ampak mislim, da potrebujemo neko srednjo pot, morda do konca leta 2019 uh, je morda ta srednja pot. Potem pa še sedmi predlog spremembe, zakaj bi skrašali ta rok uh, za preglašovanje na tri mesece. Tudi to me zanima. In še nekaj za konec. Mislim, da je predlog komisije dober in v vašem poročilu ste se dotaknili najbolj pomembnih tem. Moram pa predvsem poročiti praktične vidike, torej kako bomo zagotovili usklevanje tega um, opuščanja in pa kakšna bo časovnica pri direktivi. To bodo naše glavne usmeritve in v takšnem duhu bom tudi pripravljala predloge sprememb in se veselim čim boljšega konstruktivnega sodelovanja. Hvala. Hvala. Eva, Nikola Dati, SND. Da bo dire in... Reči moram, da... se niti najmanj ne strinjam z eh, gospoje Konsari, ampak eh, podal bom eh, njeno predstavitev, kajti danes je v njeni državi državni praznik in je doma. Liza me je prosila, da preberem to besedilo, ki pravi. Drage kolegice in kolegi, žal mi je, da ne morem sodelovati pri današnji razpravi. Rada bi se zahvalila poročevalcu Šoltesu za predstavitev njegovega poročila. Zadnje študije kažejo, da uh, smo predcenili prednosti predstavljanja ure na zemski in letni čas in podcenili uh, slabosti, ki jih to prinaša. Uh, Državljani eh, so podprli ukinitev letnega in zimskega časa, ne želijo več predstavljanje ure dvakrat na leto. In zaradi tega se od komisije zahteva, da prekine to prakso, vendar pa je to potrebno storiti na usklajen način, tako da ne bo prišlo eh, do zmede na notranjem trgu. Niče seveda ne želi nelogičnih sprememb, ki bi vodile v destabilizacijo. Zaradi tega se strinjam s poročevalcem, da potrebujemo usklajen pristop in da moramo vzpostaviti omrežje, v katerem bodo zastopane vse države članice, pa tudi komisija. Vendar pa je potrebno eh, še nekoliko razjasniti predlog komisije. Vložila bom nekaj predlogov sprememb, eh, kar zadeva. Eh, vstop v veljavo ukinitve letnega in pa zimskega časa. Poleg tega bom zahtevala tudi predloge sprememb za države članice, ki eh, želijo sprejeti poletni čas. To pomeni, eh, da se bo spremenila časovnica v teh državah in to bo seboj prineslo tudi določene posledice. Najlepša hvala, veselim se že sodelovanja z poročevalci v Senci. Lepa, Nikola, sedaj pa zdaj kar um, šulik. Pracu spravodajca, mislim, že. Hvala. Zelo cenim to delo poročevalca in mislim, da se lahko glede marsičesa strinjamo. Sedaj mislim, da res ta premikure dokaj zastarel in zelo vesel sem, da je predlog pred nami na mizi. Ampak bom torej igral hudičevega odvetnika tokrat. Veliko sem razmišljal o tem vprašanju. Kot prvo, 4,6 milijonov um, si odzvalo na to študijo. To je veliko, ampak to je še vedno manj kot en odstotek celotnega prebivalstva v Evropski uniji. In stvar je v tem, da vedno nezadovoljni so najbolj glasni, tisti, ki nekaj želijo spremeniti, um, pač odprejo usta in se odzovejo. Zato res dvomim, ali so ti rezultati vredostojni v širši sliki. In mislim, da potem, ko bomo dejansko napravili spremembo, bo vsaj 10 milijonov državljanov reklo, da to je bila pa velika napaka. To je samo moj osebni dvom. Ne rečem, da um, to ni prav, torej potrebujemo to spremembo uh, glede premika na ure. Ampak samo pravim na splošno. Pa, pa še nekaj. Um, enoten čas za vse, naprimer poletni čas eh, za vse. V vzhodu, na vzhodu Slovaški, naprimer, na vzhodu našega časovnega obdobja, bomo videli, da bo sonce ušlo ob 4.50 eh, zjutraj. Poleti, po zimi, v Parizu, naprimer, na zahodu, pa bo um, potem sonce um, ušlo ob desetih. Če bomo torej opustili ta premik, bo to pomenilo, da bomo imeli dve časovne obdobje, dva pasova, kajti um, vzhodne države se bodo odločili za poletni čas, zahodne pa za zimskega. Imam dvome torej. Pa še nekaj kot poslanec pogosto potujem in zelo cenim to, da imamo enak čas za celotno Evropsko unijo. To prinaša številne koristi. cenim predlog poročevalca, da bi vzpostavili to platformo za usklajevanje in ta mreža bo torej odgovorna za ta vprašanja, bo spremljala spremembe. Evropska komisija tukaj ni opravila svoje domače naloge, kajti oni so nam obljubili, da bodo opravili zelo kompleksno analizo, ampak kolikor vem, te analize ni bilo zaenkrat. enkrat. In zato moramo še enkrat razmisliti o tem, um, preden bomo izvali tako velike spremembe. Torej, moramo stvari pročiti. V preteklosti so se evropske države pogosto znale dogovoriti o usklajevanju glede takšnih časovnih premikov in torej upam, da bomo lahko zagotovili ta, um, to spremembo. Vsi skupaj, hvala. Ali kdo želi še besedo? Nikola Dante. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Podati želim še osebno mnenje. Zelo skeptičen sem glede tega predloga. Kaj ti mislim? da so bili izkoriščeni rezultati nekaterih znanstvenih študij, eh, ki so morda nekoliko pretirane. Eh, po mojem mnenju mora biti naša prioriteta, da ne kaznujemo notranjega trga tukaj gre za spremembo časa, ne, da bi pri tem upoštevali različno geografsko lego posameznih držav. In uh, seveda geografsko obstajajo razlike med eh, državami eh, članicami in sicer tudi kar zadeva čas. Z spremembo ki jo prinaša eh, to poročilo, bi potem imeli eh, enoten čas po eh, celotni Evropski uniji. Poleg tega mislim, da z spreminjanjem letnega in zimskega časa poskrbimo za vse, Eh, velike energetske prihranke, pa tudi za varstvo okolja in se na ta način borimo tudi proti podnebnim spremembam. In zaradi tega mislim, da mnenje državljanov, ki izhaja iz eh, posvetov Evropske eh, komisije, ne odraža dovolj uravnoteženo vseh vidikov. Torej, jaz bi bil eh, zelo previden eh, glede tega predloga. Gre za zelo zapleteno, eh, za zelo težavno temo in uh, mogoče je naše mnenje odvisno tudi od tega, kje živimo. Jaz osebno sem zelo skeptičen uh, glede tega, da bi ukinili uh, spremembe letnega in zimskega časa v celotni Evropi. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta tema nas zaposluje že kar nekaj časa in jaz mislim, da moramo povsem jasno povedati kot odbor za notranji trg, da je zelo pomembno, da poskrbimo za enotnost znotraj Evropske unije. Ne moremo imeti eh, razlik eh, znotraj Evropske unije, kajti to bi vplivalo na težave v eh, prometu in tako naprej. In zato potrebujemo enoten sistem. Ostati moramo pri enotnem sistemu. In uh, kakšen bo končen rezultat, uh, ne vem, vse skupaj je precej zapleteno. Uh, Eh, vendar pa sem se pripravljen spustiti v eh, to postolovščino, če pred seboj ohranimo jasen, sti, eh, jasen cilj in sicer ohraniti moramo enotnost tudi na tem področju v Evropski uniji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želel sem izkoristiti priložnost in kot poročevalec v senci skupine GUE spregovoriti na to temo. Upravičujem se, da sem prišel eh, nekoliko prepoznan. To ni bilo zaradi predstavitve ure, ampak zaradi tega, ker sem eh, moral biti prisoten na seji nekega drugega odbora. Vendar pa se zahvaljujem poročevalcu eh, in se strinjam z tem, da moramo vzeti mnenje naših državljanov resno in resno eh, moramo vzeti tudi nalogo, ki so nam jo dali. 4,8 milijona ljudi eh, je sodelovalo pri eh, tej raziskavi, 84 odstotkov je bilo za to, da ukinimo predstavljanje ure in mislim, da je vsega, ta argument, da s tem uh, poskrbimo za energetske prihranke, uh, sedaj uh, že nekoliko zastarev. Vendar pa se strinjam z gospodom Švabom, da nikako ne smemo imeti sestavljanke v Evropski uniji in da potrebujemo enotnost. Sem pa skeptičen glede predloga poročevalca, da vzpostavimo posebno mrežo za koordinacijo. Mislim, da lahko stališče eh, držav članic eh, zagovarja uspešno že svet. Ne potrebujemo, če potrebujem, ne, nisem pripričana, da potrebujemo za to poseben organ. Hvala lepa. Thank you very much, uh, Martin. Uh... Hvala, Martin. Še kdo, ja? Richard? Prosim. Najlepša hvala. Rad eh, bi se odzval na prispevek svojega predhodnika. Nikoli nisem verjel v energetske prihranke in pa druge prednosti eh, prestavitve eh, ure na poletni oziroma zimski čas. Ampak pred 200 leti nismo imeli enotnega časa eh, v Evropi. Celo mesta so imela različne časovne okvire. In Včasih eh, je potovanje trajalo dva dni že znotraj eh, Evrope in potem je bilo čisto vseeno, eh, če so obstajale te razlike. Ampak z razvojem prometa se je svet zmanjšal, recimo z razvojem železnic. In mi ne želimo le, da Evropa ostane skupaj, ampak želimo, da tudi skupaj raste. In zaradi tega je enoten čas zelo pomemben. Jaz sem za to, da opustimo premikanje ure na poletni oziroma zimski čas, še prav posebej zato, ker me je zimoja ura v kuhinji, ki se nikoli avtomatično ne prestavi. Vendar pa se moramo odločiti, ali bomo imeli eh, dve eh, veliki geografski območji v Evropi, ali eh, ne bomo razdelili Evropo z tem enotnim časom. Tukaj ne gre za energetski prihrane, gre za nekaj veliko pomembnejšega. Najlepša hvala. Gospod Sulik, mislim, da s tem zaključujemo razpravo in dajem besedo poročevalcu. <clears throat> Hvala za besedo. Torej, zelo me veseli, Eh, da je ta tema vzbudila toliko različnih eh, komentarjev in pa eh, Se upravičujem, komisija še želi besedo. Komisija. Gospa Mona Birkland, prosim. Hvala. Hvala lepa za to priložnost. Najprej hvala lepa poročevalcu in pa vsem poslancem za starišča. Nasplošno vidimo podporo za ta naš predlog. Res je, tukaj je vidik notranjega trga bistven pred tem predlogu. Smo preverili dokaze in vidimo, da potrebujemo sklajen pristop za te sezonske premike v Evropski uniji, tako da bomo zotovili ustrezno drvanje notranjega trga. In kot smo videli v tem predlogu, želimo, da gremo z trenutnega sistema, ki je usklajen, ko gre za premik, um, ki poteka za vse države, na eh, sistem, ko bi za vse odpravili te spremembe časa in to usklajeno. Torej bi imeli en usklajen sistem danes eh, in potem imeli drug tudi usklajen sistem. Samo drugačen način. V razložitvenem memorandumu v predlogu smo razložili, zakaj komisija želi ta predlog in tudi vi ste omenili nekatere naše argumente. Mar se kdo sedaj postala pod vprašanje ta sistem, tudi parlament ga je večkrat in smo upravili študije, je, tudi parlament je upravil raziskavo. Eh, vaša raziskovalna služba je oktobra pripravila študijo in to je bil dober celostni pregled razpoložljivih dokazov glede teh sezonskih premikov. Ure. Vse to smo ocenili. In kot ste dejali, začetni namen teh premikov ure je bil to, da se prihrani energija. In sedaj vidimo, da na globalni ravni so bili ti prihranki zelo majhni in prav zato komisija misli, da moramo to spremeniti torej, in odpraviti ta premik ure. Naj se navežem na par predlogov in pripomp v svojem predlogu ste spostavili dva glavna vidika pri tem vprašanju. Res je, najprej imamo raven EU. V tej zakodaji imamo danes določbe, ki se našajo na te sezonske premike ure in prav za to gre pri tem predlogu komisije. Potem pa so tukaj še drugi vidiki. Subsidijarnost eh, pri vprašanju. Države članice se lahko same odločijo za svoje standarde čas in se odločijo, v katerem časovnem obdobju želijo biti. Mi smo se omili samo na pristojnost EU, to je sezonski premikure in zato ne predlagamo, um, da bi posegali v pristojnost držav članic, da se same odločijo, kajti to je potem nasproti subsidijarnostjo. In torej, še vedno državam ostajajo njihove pristojnosti, ampak vemo, nekateri se bojijo te krpanke, tega sestavljanja različnih časovnih uh, um, obdobji. Se zavedamo tega problema, tudi države se. Ravno o tem se najbolj pogosto pogovarja tudi v svetu. Več držav je jasno dejalo, da ne želijo pripraviti stališča do predloga komisije, preden ne vedo, kaj mislijo druge države članice, kakšen bo, naprimer, um, kakšen bo odločitev neke sosednje države in potem se bodo sami odločili. Skratka, te razprave so že začele v svetu, bilateralno in podobno. Danes živamo tri časovna obdobja. Geografsko um, je to omejeno in to smo naredili z um, usklajevanjem časovne obdobje. Torej, komisija misli, da ne bo prišlo do kakšnega večjega tveganja, torej, da bi prišli do bolj kompleksnih vzorcev Evropske unije v veliko interesu držav članic je, da se tudi uskladimo z trgovinski partnerji in to smo pozeli tudi med državami članicami. Skratka, um, kaj pa skrbi komisijo? Pravne možnosti, da bi v zakonodajni okvir tukaj vključili ta mehanizem za koordinacijo. To potem vključuje nacionalne izbire teh standardnih časov. To nas nekoliko skrbi, kajti mi ne moramo tega zakonsko urejati na ravni Evropske unije in to je že prenaštetih razlogov. Ko ste videli, smo vedli še nov dejavnik, koordinacije v drugem členu. Mi smo rekli, po opustiti premikanja, um, se lahko zgodi, da država še vedno želi spremeniti svoj, um, svojo izbiro in mora o tem obvestiti komisijo, da lahko mi potem obvestimo druge države, um, torej kot opozorilo, in da lahko potem drugi spremljajo vse ustrezne ukrepe za to spremembo. In tudi to so številni um, izpostavili kot problem, češ um, komisija, da se ne bo se, pravi, mošale naše prestolnosti, so rekli. Pa še nekaj. Eh, glede evalvacije, da bi šli na tri leta, ne pa pet let. Glejte, mi ponavadi želimo omogočiti nekaj časa, pet let in potem evalvacija. In to iz enostavnega razloga. Traja nekaj časa, preden se zakonodaja dejansko veljavi, preden vse skupaj začne potekati na trgu. Evalvacije so lahko koristne samo, če imamo mi za dosti časa, da ugotovimo, kakšni so dejanski podatki. Pet let je za nas najboljši rok, če želimo pridobiti vse strezne podatke. Hvala. Hvala lepa, komisija. Sedaj pa poročevalec Šolces. Eh, hvala za besedo. Eh, torej, kot smo lahko videli, je eh, ta tema vodila veliko različnih pogledov in to je seveda pričakovano. Gre za vprašanje, ki je ni, čeprav na prvi pogled mogoče eh, zgleda lahko in všečno, ampak ima, ko se poglobimo, eh, kar zahtevno pot pred sabo. Gre seveda za to, da eh, so lahko zelo različni pogledi na odločitev o tem, da se ukine ta, to premikanje ure na zimski in letni čas. Dejstvo pa je, da učinki, ki so bili ali pa ki so, ki so ki, ki se se želeli doseči z premikanjem ure, zdaj v taki meri eh, ne obstajajo in se strinjam s tem, da smo na nek način precenili učinke tega spreminjanja ure in pa pocenili eh, posledice. Eh, res je, da smo, kot je tudi omenil kolega Sulik, pozvali v parlamentu komisijo, da pripravi podrobnejo, podrobnejšo in poglobljeno analizo o učinkih premikanja ure na različne elemente, seveda tudi na notrni trg in pa na eh, življenje in zdravje eh, ljudi. Zato eh, sem pripričan, da je to tudi od eden od aspektov, ki mu moramo posvetiti veliko pozornosti. Predvsem pa to, kar kaže tudi današnja razprava, mislim, da izmenjava stališč in pa zbliževanje stališč v prihodnje mora iti v smeri, da dosežemo eh, čim bolj enoten pristop, da ne ustvarjamo dodatne zmede in da eh, naredimo korak naprej, ki bo po eni strani v ali pa v skladu z pričakovanji ljudi, hkrati pa, da ohranimo eh, notranji trg s čim manj preko negativnimi posledicami. Dejstvo pa je, da kakršnakoli sprememba se bo že zgodila, v nekem prehodnem obdobju je pričakovati, da stvari mogoče ne bodo potekale popolnoma eh, gladko, ampak zato je potreben pogovor, zato je potrebna izmenjava stališč in pa seveda čim več eh, argumentov. Hvala. Hvala, Igor. Rok je 12. december. Um, od 12. do takrat predloga sprememb, potem 20. in 20. februarja pa bomo glasovali. No, potem pa gremo naprej. Vzpostitev Centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih eh, centrov. Pristojno bar je ITRE, tukaj v odboru IMKO. Ehm, bomo pač govorili o tem in sicer v skladu členov 54. um, Ant Kohn um, je poročevalec, prosim. Hvala lepa. Um, glede tega strokovnega centra za kibernetsko varnost imam nekaj pripomb. Pozdravljamo predlog komisije. Vedno več je teh kibernetskih napadov po svetu in tudi v Evropski uniji. Zato moramo skupaj ukrepati kot Evropska unija, tako da bo naša industrija bolj odporna na takšne napade. V Evropski uniji imamo več kot 600 takšnih strokovnih centrov za kibernetsko varnost, no, ampak EU je še vedno neto uvoznik takšnih proizvodov za kibernetsko varnost, enako tudi tehnologije. Sedaj imamo trilog o aktu o kibernetski varnosti. Uh, mislim, da je ta nov predlog, ampak oba predloga sta med seboj povezana, imamo podobne cilje. Uh, Ta strokovni center za kibernetsko varnost naj bi vzpostavili za obdobje 2021 do 2029 in sedež bo v Bruslu. Želimo prispevati k krepitvi razvoju kibernetske varnosti v Evropski uniji in želimo izboljšati konkurenčnost Evropske unije na tem področju. Prav tako naj bi s tem centrom eh, prispevali k eh, digitalni Evropi in pa k eh, obzoru Evropa. Ta center ima zelo kompleksno strukturo, sedaj tega tukaj ne bi našteval, ampak imeli bi torej upravni odbor, pa izvršnega direktora, ter pa svetovalni odbor, znanstveni odbor in potem bi imeli tudi skupnost za kibernetsko varnost. Moj predlog tukaj je, da moramo uskladiti akreditacijo in pa postopek za ocenovanje za to skupnost za kibernetsko varnost. Um, vse države naj bi imele enak postopek. Tudi MSP so tukaj zelo pomembni, ker ti, ti imajo drugačne potrebe kot pa veliki akteri pri tem, potrebujemo pa uravnoteženo za stopanost vseh zainteresiranih strani. Vedno več je teh proizvodov ter pa tehnologije v kibernetski varnosti in uh, ta center se mora sotočiti na čim bolj napredno tehnologijo. Tukaj sem potem tudi pojasnil, kateri so lahko akteri v tej skupnosti in mi želimo evropsko standardizacijo v tehnologiji za kibernetsko varnost. Evropska komisija ne bi smela imeti poprostil, da začne ali pa prekine EU finančna sredstva za strokovni center, s čimer bi v bistvu zaprli center posredno, če bi se to zgodilo. Če ima komisija to pristojnost, je to preveč eh, eh, pristojnosti, zato sem črtal ta predlagani člen. Prav tako želimo strokovne veščine v kibernetski varnosti, kar vključuje tudi vzpostavljanje ter pa ozaveščanje pri tej pomembni temi. Se veselim dobrega sodelovanja s poročevalcem Senci in pa tudi s komisijo. Hvala. Thank you, and, and now for the EPP, I give the floor. Hvala lepa. Sedaj pa Lara Kome, LSP. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Strinjam se z tem, kar je povedal poročevalec. Po mojem mnenju obstaja možnost ustreznega izvajanja, še prav posebej na področju harmonizacije. Harmonizacija obsega vse eh, postopke. Z pravnega vidika imamo zelo eh, različno zakonodajo. Torej, ko bo prišlo eh, do problema na področju kibernetske varnosti, potrebujemo evropski odziv, ne pa nacionalni odziv. Poleg tega je pomembno tudi eh, izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov. Eh, tukaj mislim predvsem na varstvo podatkov. Spomnimo se samo škandala z Facebookom, ki je še zmeraj zelo aktualen. Eh, tukaj ni šlo zgolj za zlorabo podatkov majhnih in srednje velikih podjetij, ampak eh, za zlorabo podatkov posameznikov. Poleg tega pa eh, je potrebno razpravljati tudi o sredstvih iz obrambe, ki jih moramo uporabiti za to območje, kajti kibernetska varnost spada v področje obrambe. Hvala lepa. Sedaj pa EKR. Je kdo tukaj? Nikogar ni. Alde? Alde? Ali bo kdo spregovoril v imenu skupine Alde? Kaj pa v imenu zelenih? Ja, gospod Čultes. Ja, gospod predsedojoča, najlepša hvala. Rad bi se upravičil v imenu gospe Rede, ki ne more biti z nami, kaj ti glasuje eh, na odboru Juri. Gospa Reda, bi se rada zahvalila poročevalcu za uh, osnutek mnenja, pozdravlja predlog komisije, ki se osredotoča na okvir za kibernetsko varnost v Evropski uniji. Gospa Reda, bi rada povdarila, da je eh, vzpostavljanje kibernetske varnosti dolg eh, proces in da to nikakor eh, ni še končna rešitev problema. Srečujemo se z novimi izzivi in z razvojem tehnologije. Ta predlog se osredotoča predvsem na industrijo in na raziskave. Vendar pa bi bilo potrebno razpravljati tudi o varnosti na spletu, na splošno, govorim o naših državljanih. Eh, torej mislim, da je potrebno vključiti varnost eh, na eh, spletu. Poleg tega je potrebno sodelovati z civilno družbo in pa interesnimi združenji. Namreč kibernetske grožnje imajo zelo konkretne posledice za družbo in gospa Reda meni, da bi, da bi morali obravnavati tudi etnične posledice tega predloga. V zvezi s tem bo uložila tudi predloge sprememb. Potem pa so tukaj eh, tudi nove tehnologije v okviru eh, četrtega člena, ko gre za obrambo. Pogodbe je potrebno spoštovati in proračun Evropske unije se ne sme uporabljati v vojaške namene. Gospa Rida bi rada prosila tudi za podporo svojim predlogom sprememb. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa razprava, ali kdo želi besedo. Ja. Gospa Hirš, najlepša hvala. V skupini Aldeša, da razpravljamo o tej temi, potrebujemo nekaj več časa, ampak nasplošno menimo, da je to zelo pomembna tema. Kajti okrepiti moramo naše vere znotraj e, Evropske unije, tako da bomo imeli boljšo infrastrukturo in boljšo podporo na tem zelo, zelo pomembnem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Hirš. Sedaj pa še splošna razprava, gospod Adam Reinfeldt. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi povedal sledeče. Podpiram to pobudo. Všeč mi je tudi to poročilo in hkrati želim izredno podpreti to pobudo. Zakaj? Doslej smo veliko govorili o kibernetski varnosti, vendar pa gre tukaj tudi za politično varnost, za varnost v državah članicah. Kljub temu kibernetska varnost obsega še več, vse vidike javnega življenja, zasebnega življenja in tako naprej. Po mojem mnenju. Se bi lahko v prihodnosti zgodilo, da se bodo s kibernetskimi grožnjami soočale tudi majhna in srednja velika podjetja instrumenti, ki se uporabljajo v digitalnem svetu, lahko zlahka povzročijo porušenje ravnotežja na notranjem trgu. Lahko pride do nelojalne konkurence. In eh, zatem je ogrožena tudi konkurenčnost podjetij. Ne moremo govoriti samo o velikih izzivih, ne moremo govoriti samo o državah članicah, o mednarodni varnosti in tako naprej. Vse to je seveda pomembno, ampak tukaj gre tudi za varnost majhnih in srednje velikih podjetij. Hvala. Much, like the... Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Jean-François Juncker. Ja. Dobro jutro. Rad bi se zahvalil poročevalcu in pa poslancem, ki so se ukvarjali z tem poročilom. Kibernetska varnost je vsekakor prioriteta Evropske eh, komisije v prihodnosti in poskrbeti moramo za razvoj eh, močne evropske industrije. Tukaj gre za različne eh, programe financiranja, obzorje, eh, digitalna Evropa in tako naprej. Eh, skupaj z državami članicami in z industrijo bi radi sprejeli odločitev o porazdeliti sredstev med raziskavami in pa vzpostavljanjem infrastrukture. Torej, pozdravljamo vašo podporo temu poročilu. Majhne in srednje velika podjetja so najbolj izpostavljena tveganju, kajti nimajo zmožnosti, da se sama zaščitijo in zaradi tega moramo za to poskrbeti mi. Strinjamo se tudi, da je velikost izjemno pomembna, najšipkejši člen bo vplival na varnost celotnega sistema torej, če bodo uh, ljubje, ljudje uh, odprli povezavo, ki so jo prijeli preko elektronskega sporočila, ne bodo izpostavljeni nevarnosti samo oni, ampak celoten sistem. Torej, pred seboj imamo predlog, uh, vendar pa uh, si moramo prizadevati tudi na področju obrambe. In zato mislim, da obstaja tudi možnost, da bi za to namenili sredstva iz eh, Evropskega obrambnega sklada. Po drugi strani pa moramo hkrati zagotoviti zadostno raven financiranja. Če si ogledamo program Digitalna Evropa in eh, potencijalno obzorje, potem lahko vidimo, da je naš proračun razmeroma omejen, eh, še prav osebe, če se postavimo ob bok Kitajske ali pa ZDA. Zato je potrebno poskrbeti za financiranje držav članic in to financiranje je potrebno povezati z evropskimi ulaganji. Na ta način eh, bomo dosegli učinek multiplikatorja. Veselimo se že poročilo poročevalca na to temo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Junger. In sedaj dajem besedo poročevalcu, da zaključi razpravo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se re zahvalil komisiji in pa kolegom za vse eh, njihove prispevke. Prepričan sem, da bomo imeli veliko možnosti, da eh, še razpravljamo o tej pomembni temi. Najlepša hvala in naj vas opozorim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 12 december do 12. ure. In sedaj še zadnja točka na našem dnevnem redu gre za izmenjavo informacij oziroma mnen glede foruma na visoke ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano. Povratne informacije komisije bomo slišali. Tomas Huzek iz kabineta komisarke Bjankovske z nami. Hvala lepa, da ste se nam pridružili. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. Spoštovani člani odbora IMKO, veliko čast mi je, da vas lahko seznanim z eh, zadnjo sejo foruma na visoki ravni za izboljšanje delovanja verige preskrbe s hrano. Ta seja je potekala 28. novembra, gre za zelo pomemben proces in seveda želimo zagotoviti, Eh, da je za nas sodelovanje Evropskega parlamenta izjemno pomembno in prepričani smo, da morata Evropska komisija in Evropski parlament zelo tesno sodelovati. Najprej bi rad na kratko predstavil eh, kontekst in eh, vem, da. Ste že imeli predstavitev vseh eh, podrobnosti o tem forumu. Jaz se bom torej osredotočil na sejo 28. novembra. To eh, je bila seja, eh, ki je potekala po treh letih delovanja tega foruma. Eh, šlo je za nasvete v zvezi z preglednostjo cen, pravičnostjo cen eh, in tako naprej. Eh, in glede na število članic je ta forum zelo zanimivo mesto za izmenjavo mnen. in upamo, da bo forum eh, pomagal tudi pri pripravi eh, agende za leto 2019. Leto 2019 je tudi leto, ko moramo razmišljati o prihodnih izzivih in pa priložnostih za eh, prehransko industrijo v Evropski uniji. Naj predstavim še tri zaključke po govoru komisarke forum se je pričel eh, z močno uvodno izjavo eh, Evropske komisarke. Komisarka je povdarila, da moramo okrepiti varnost celotnega sistema in to je tudi naša prioriteta. Komisarka je spostavila tri pomembne točke. Enotni trg, spreminjajoče se trende in pa razlike med gastronacionalizmom oziroma gastropatriotizmom. Ta eh, forum je eh, tudi ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti eh, hrane. Skupnimi prizadevanji lahko vzpostavimo prehranski sektor, ki bo konkurenčen tudi v mednarodnem pogledu. Potem je sledil govor Elke Anklang in. Odločil sem se, da me bo danes spremljal profesor Franz Ulbert, ki eh, je tisti, ki je podal idejo za eh, našo kampanjo. Danes eh, se nam je torej pridružil in bo odgovoril na težavna tehnična vprašanja, ki se bodo morda pojavila. Trije pomembni zaključki te razprave. Prvi zaključek je uh, dvojna kakovost. To je še zmeraj pereče vprašanje. Velika večina članic je sprejela naše predloge eh, glede tega, ampak češka in mađarska delegacija sta dejali, da bi moralo biti besedilo bolj usklojeno organizacija Food Drink Europe, ki predstavlja uh, Nestle, Coca-Cola in druge, je tudi nasprotovala našemu predlogu. Pravi, da uh, ne zagotavlja zadostnega ravnotežja. Eh, pravijo tudi, da se preveč osredotočamo na specifične točke, premalo pa na splošne teme vendar pa se mi eh, z njimi ne strinjamo. Menimo, da je ta eh, dvojna kakovost ravno eh, ena izmed najpomembnejših tem. Odločitev Evropske komisije, da se hitro odzove na to, je bila pravilna. Po Leto dni eh, po izjavi predsednika Junkarja v eh, govoru o stanju v Uniji smo vzpostavili pilotni projekt, ki se osredotoča na gospodarske in pa potrošniške vidike. Poleg tega smo vzpostavili kampanjo testiranja v Evropski uniji in vzpostavili smo dialog z deležniki in pa forum na visoki ravni, ki se osredotoča na najboljše prakse. Evropska komisija pa je predložila tudi pravni predlog in želi z tem predlogom okrepiti direktivo eh, za boj proti nelojalni konkurenci. In še en zaključek. Označevanje izdelkov v Evropski uniji bo ostalo. imamo 500 milijonov državljanov v Evropski uniji in seveda vsi ti državljani uživajo hrano, vsi imajo drugačna pričakovanja glede proizvodov, ki jih iščejo in kupujejo. Vendar pa je eno skupno vsem eh, državljanom Evropske unije. Želijo vedeti, kaj se skriva v izdelku. Eh, zaradi tega potrebujemo tudi dopolnitev eh, naše zakonodaje na tem področju potem uh, pa indeks uh, cen, eh, tako imenovan uh, prehranski evro. Ta se ne more osredotočati samo na sestavo oziroma na ceno posameznih sestavin, ampak tudi na posamezne dele prehranske verige. To pomeni, da je potrebno poskrbeti za uspodbude za podjetja in pa tudi za vzpodbude za poglobitev v podatke in v analizo podatkov. Velika večina članic je podprla končno poročilo. Kljub temu pa nam je v forumu ljubše soglasje od večinske podpore. Prisluhnili smo tako pozitivnim, kakor tudi negativnim prispevkom držav članic in pa deležnikov. In poskušali bomo vse pripombe vključiti v končno poročilo. Generalni direktor Evans je dejal, da kar zadeva dvojno kakovost, bomo prisluhnili kritikam čeških in pa mačarskih kolegov. Kljub nasprotovanju velike prehranske industrije bomo poskrbeli za to, da bodo priporočila foruma usklajena z izjavo predsednika Junkerja. Ne moremo imeti drugorazrednih potrošnikov v Evropski uniji. In potem še k letu 2019, eh, na to se je osredotočala pomembna razprava na koncu. Strinjali smo se, da bi se moral forum osredotočati na svoje dosežke in nadaljevati s svojim delom na področju dvojne kakovosti. Eden izmed najpomembnejših vidikov je bila potreba po eh, boljši predstavitvi rezultatov dela foruma. Evropska komisija in Evropski parlament eh, lahko na tem področju veliko storita. Potrebujemo dobro komunikacijo pri našem vsakodnevnem delu. Seveda pa potrebujemo tudi komunikacijske veščine Evropskega parlamenta. Evropski parlament namreč najbolje komunicira z evropskimi državljani, imate neposreden stik z državljani in uh, jim lahko predstavite naše vsakodnevno delo, ki je tudi v njihovem interesu. Preberite poročilo foruma, njegova priporočila in poskrbite, eh, da eh, bomo te informacije posredovali tudi drugim. Seveda pa smo vam na voljo za vaše vprašanje. Hvala lepa. Tomas Husak iz komisije. Pripričana sem, da bo nekaj kolegov imelo vprašanje. Sedaj pa poslanci v imenu političnih skupin, najprej uh, Roza v imenu skupine ELS. Hvala lepa, da ste predstavili, kaj uh, se je zgodilo doslej. Sama bi se morda osredotočila na dve točki. In, no, predvidevam, da bomo dobili odgovore Evropske komisije, ki se pravzaprav skriva za tem predlogom. Državljani Evropske unije želijo vedeti, kaj jedo. Zdaj govorim kot potrošnica. Same informacije ne zadostujejo. Seveda se je situacija že precej izboljšala, kajti veliko informacije na vsakem izdelku. Ampak tukaj govorimo o dvojni kakovosti, torej o razlikah v kakovosti. In dolge in obsežne študije tega, kar kupujemo, vzamejo precej časa. Torej ne gre zgolj za informacije gre za kakovost. Je kakovost enaka ali je drugačna? Drugič. Nekatere članice foruma ste dejali, da je dvojna kakovost eh, preveč nepomembna tema in da bi se morali osredotočiti na pomembnejše, večje teme. Katere pa so te teme? In še moje zadnje vprašanje se nanaša na pilotni projekt. V proračunu smo veliko sredstev namenili za eh, pilotni projekt, tako da bi imeli rezultate eh, testiranja izdelkov v različnih regijah Evropske unije. Zanima me, kaj se je zgodilo? Kako se razvija ta pilotni projekt? Kaj se je zgodilo z našimi sredstvi? Ali imamo kakšne konkretne rezultate? Toliko za enkrat. Hvala lepa.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 Najprej eh, moram povedati, da eh, nisem zadovoljna z dokumentom, eh, ki ste ga sprejeli, kajti ta dokument je izjemno nepregleden in veseli me, da so nekatere članice to ugotovile in da niso želele podpreti končnega dokumenta. Tukaj gre za poročila, priporočila, ki vplivajo na zakonodajo. In uh, menim, da ta dokument ni v skladu z našimi pričakovanji. Poleg tega je potrebno razjasniti določena področja, vendar pa komisija na teh področjih šele dela, recimo, ko gre za rezultate testiranja. Imam torej kar nekaj zadržkov. In prosim, da še enkrat preberete ta odstavek o dvojni kakovosti in o različnih cenah. Recimo, ko gre za klobase, ki se prodajajo na različnih trgih, samo da eh, imajo na določenih eh, trgih eh, te klobase slabšo kakovost zaradi tega, ker se za nje uporablja meso slabše kakovosti. Le na ta način lahko podjetja ostanejo konkurenčna na teh uh, trgih. Uh, potem pa so te klobase, ki so slabše kakovosti, druge še draže, kot recimo v Nemčiji. In Poleg tega bi morala biti znamka zagotovilo kakovosti za potrošnike in s tem prehajam k eh, drugi pripombi. Kolegica Roza je o tem že govorila. Imamo poletni, eh, pilotni projekt, ki poteka, ampak veseli me, da komisija trenutno pouč, proučuje, kakšen je učinek dvojne kakovosti in upam, da eh, bodo iz tega išli zaključki, ki bodo vplivali tudi na nadzor. Ampak, Eh, zanima me predvsem eh, končni datum tega projekta, eh, namreč konec leta 2019 naj bi bil zaključen ta pilotni projekt. Zakaj Evropski parlament ni bil vključen v določitev parametrov, ki se uporabljajo pri tem pilotnem projektu? Igor Šultes. <clears throat> Hvala za besedo. Zahvaljujem se seveda komisiji za poročilo o zadnjem stanju na, na tem področju in pa seveda za pilotni projekt. E, se pa tudi seveda zelo strinjam z kolegico Olgo glede tega, da bi vsekakor parlament moral biti vključen v postavljanje parametrov in indikatorjev, ker to je pravzaprav ključno za to, da na koncu lahko dobimo realno sliko o stanju na trgu in o tveganjih za obstoj te tako imenovane dvojne kakovosti izdelkov. Ker dvojna kakovost izdelkov je eh, zelo vznemirila tudi potrošnike, ki seveda ne sprejemajo, da se jih na takšen ali drugačen način zavaja in mislim, da imajo popolno pravico, da eh, so naslovili tudi nezadovoljstvo na pristojne eh, organe v državah članicah. Ampak, če me spomine vara, je bil v preteklosti eh, dogovor o tem, da se parlament in komisija povežeta tudi pri oblikovanju teh indikatorjev oziroma eh, merilnikov, ki potem pomenijo vodilo za objektivne rezultate in dajo jasno sliko, kaj pravzaprav v resnici pomeni ta dvojna kakovost, ker verjetno gre tudi v nadaljevanju pričakovati od podjetij, da bodo eh, krivdo ali pa razloge za dvojno kakovost naprtile različnim okusom potrošnikom, ampak to seveda eh, je treba zavreči z ustreznimi argumenti in upam, da bo ta pilotni projekt to dokazal. Hvala.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 vse zadnje gre tukaj za varnost naših državljanov, pa tudi za življensko dobo. Seveda vpliva na, velik, na življensko dobo, na zdravje veliko različnih faktorjev, ampak živila so pri tem vsekakor pomembna. Rad bi se zahvalil za predstavitev tega dokumenta in zahvaljujem se tudi za zaključke. Ampak imam še eno vprašanje oziroma opozorilo. In sicer, ko govorimo o dvojni kakovosti izdelkov v Evropi, govorimo o končnih izdelkih. Kaj pa predelava? in pa distribucija izdelkov pod istim imenom, izdelkov, ki pa niso iste kakovosti, to je seveda škandal in tega ne moremo sprejeti. Vendar pa sem dobil tudi podatke, da so te razlike v kakovosti povezane z razlikami, začetkom prehranske verige. Ne vem, ali ste to že raziskali. Ali je to v dokumentu, ste se o tem pogovarjali, je to v dokumentu, ki ste ga danes predstavili. In uh, potem je tukaj primarna proizvodnja, kmetijstvo ali pa živinoreja. Sem tudi dobil informacije, da proizvajalci delajo razlike glede na trg, kjer se izdelki prodajajo. Proizvodna je pač različna. Naprimer, tisti proizvodi, ki so namenjeni manj zahtevnim državam, recimo revnejšim državam, so pač manj kakovostni, recimo uh, žita. Uh, Pri proizvodnji žita se uporablja več gnojil, eh, več pesticidov in tako naprej. Na ta način je pridelek seveda večji, kakovost teh izdelkov pa nižja. Enako pa velja tudi za živinorejo. Za določene trge, torej za revnejše trge, proizvodnja mesa poteka drugače, zaradi tega, ker potrošniki tam niso tako zelo ozaveščeni. Uporabljajo se krmila slabše kakovosti, uporabljajo se več antibiotikov in tako naprej. In tako. je spet proizvodnja seveda večja, ampak meso je slabše kakovosti in to je seveda v nasprotju z interesi teh potrošnikov. To je že etično vprašanje. In seveda to tudi škoduje tem potrošnikom in njihovemu zdravju. Zato bi vam rad zastavil vprašanje. Ali ste sploh obravnavali eh, te razlike v celotni proizvodni verigi? Kajti, če to drži, potem je to škandalozno, to je še hujše kot eh, dvojna kakovost pri končnih izdelkih. Kajti mi vedno govorimo samo o kakovosti končnih izdelkov, ne pa o razlikah v proizvodni in to se mi zdi še veliko hujše recimo prekomerna uporaba gnojil, ta lahko zares škoduje zdravju. Najlepša hvala, Adam. Sedaj pa dajem besedo našemu gostu, profesorju Ulprehtu. Ali pa ne? Samo sekunda. Ok, then I'm sorry, profesor uh, Ines. Torej se upravičujem, profesor Ines, beseda je tvoja. Uh, thank you very much. I just. Uh, Najlepša hvala. Tudi jaz imam dve kratki vprašanji tukaj. Kot veste, smo mi podprli pilotni projekt, pri katerem se bo primerjalo neživilske izdelke. In zanima me, ali je prišlo do napredka pri tem pilotnem projektu. Pridružujem se tudi vprašanju, ki ga je zastavila Roža, kar se tiče konkretnih rezultatov, do katerih ste prišli v preiskavah in pri primerjavah izdelkov. To sta torej vprašanji, ki sem jih želela zastaviti. Najlepša hvala. Hvala Ines, profesor, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to priložnost, da lahko pojasnimo naše delo, ki smo ga izvajali v zadnjih letih na službah komisije. Namreč iskali smo potencijalno rešitev tega problema. Pomisleke glede dvojne kakovosti smo začeli obravnavati na tak način, da smo si najprej zastavili ključno vprašanje, kaj točno je kakovost. To je precej drugačen pristop da želimo opredeliti kakovost. Namreč nekatere aspekte kakovosti je mogoče izmeriti, to je precej preprosto. Ugotovimo lahko, naprimer, koliko, um, kakšna je nekakšna življska vrednost določenih eh, jedi, določenih izdelkov, to ni problematično. Seveda pa obstajajo tudi kakovosti in aspekti kakovosti, ki so manj jasni, manj opredeljeni. Nekaj smo jih že omenili v prejšnji izmenjavi mnen. Gre za vprašanje, ali je bil nek izdelek trajnostno proizveden, ali so vse surovine proizvedene na trajnosten in eh, pravičen način. To so aspekti, ki jih je težje meriti. Mi smo se zato osredotočili na tiste aspekte kakovosti hrane, ki jih je mogoče izmeriti. Gre torej za sestavo hrane in za senzorične lastnosti živil ustvarili smo mrežo strokovnjakov. Gre za predstavnike pristojnih organov iz držav članic, pa tudi za predstavnike živilske industrije in eh, predstavnike trgovcev. Povabili smo seveda tudi predstavnike potrošnikov, organizacij, ki zastopajo potrošnike, prispevali pa so tudi druge službe komisije. O rezultatih našega dela smo poročali na različnih sestankih, sestankih šerp, pa tudi na plenarnem zasedanju foruma na visoki ravni. Torej, o napredku pri tem vprašanju smo že poročali. Mreža je pripravila harmoniziran pristop glede testiranja izdelkov. Ta harmoniziran način testiranja je osnovan na dveh stebrih. Prvi stebr je to, da smo se dogovorili glede določenih načel, ki jih bomo spoštovali. V primeru, da želi neka pristojna, da želi nek pristojni organ izvajati testiranje. Torej, pri vzorčenju in testiranju izdelkov, pri katerih potencialno obstaja tveganje, da obstaja neenotna kakovost. Želeli smo zagotoviti pravičnost testiranja, transparentnost, primerljivost in tako naprej. Potem pa smo pripravili tudi sklop tehničnih priporočil, ki jih je potrebno spoštovati pri posameznih eh, stopnjah izvajanja te metodologije. To je v bistvu splošni načrt za vzorčenje izdelkov po celotni Evropi. Želeli smo ugotoviti, ali naš načrt deluje, to je bil prvi cilj. Naš drugi cilj pa je bil to, da ustvarimo pregled tega, kako obsežen je ta problem po Evropski uniji. In prav to počnemo trenutno. Opredelili smo 145 izdelkov, ki bodo podvrženi testiranju. 20 držav članic se je odločilo, da se bodo vključile v program testiranja. 4. decembra je 15 držav članic že poslalo poročilo z rezultati testiranj. Od 4. decembra do danes, torej v dveh dnevih, nismo, morali, nismo mogli pripraviti pregleda teh rezultatov, to se mi zdi jasno. Bomo pa v začetku naslednjega leta pripravili prvi pregled in oceno podatkov, ki smo jih prejeli in na podlagi tega bomo gotovo izpostavili tudi izdelke, ki jih želimo testirati na senzoričnem testiranju. Na tak način bomo imeli potem boljši pregled tega, ali obstaja neenotna kakovost pri določenih izdelkih. Hvala. Najlepša hvala, profesor Roža. Želi še nekaj dodati? Čisto na kratko, prosim, ker nimamo veliko časa. Hvala lepa. Dejali ste, 23 držav članic eh, sodeluje pri testiranju, če sem prav razumela. Razumem, da tukaj govorimo um, in sledimo načelu transparentnosti in zato me zanima, katere so te države, ki ne sodelujejo pri testiranju. To me zelo zanima. Pa še nekaj. Prisluhnila sem kolegom, ki omenjajo, da želimo mi sooblikovati pogoje testiranja. Torej, da ne želimo tega postopka prepustiti samo visoki, oziroma skupini na visoki ravni, v kateri mi ne sodelujemo. Istočasno pa sem razumela tudi to, da komisija ni sodelovala pri teh eh, sestankih, kjer je bil vključen tudi lobby in skupine, ki predstavljajo podjetja v sektorju živil in prehrane. Torej, veseli me, da komisija deluje v tem duhu in eh, zato upam, da bomo na tak način tudi nadaljevali s sodelovanjem. Hvala lepa, hvala Roža. Profesor Ulbrecht ali pa komisija, želite odgovoriti na to vprašanje? Najlepša hvala. Hvala za besedo še enkrat, predsedujoča. 20 držav članic je sodelovalo, oziroma se je odločilo, da bodo sodelovali pri tem testiranju. Nimam pa trenutno pred seboj seznama držav, ki eh, se niso odločile sodelovati. Na pamet bi rekel, da so to Združeno kraljestvo, Irska, Avstrija in še nekateri, ne vem pa na pamet, se opravičujem. Švedska tudi ne sodeluje, Finska drugih pa ne vem na pamet, moram torej spogledati. Hvala lepa, najlepša hvala. S tem smo zaključili razpravo glede foruma na visoki ravni, glede boljšega delovanja eh, prehranske živile. Zahvaljujem se komisiji, hvala, da ste se nam pridružili, hvala tudi za poročanje o tem zadnjem sestanku, ki je potekal 28. novembra. Spoštovani kolegi, zaključili smo z delom, razen če ima kdo kaj za dodati po točko razno. Spomnila bi vas na to, da bo naslednji sestanek potekal naslednje leto, 21. januarja. In prav zato bi se eh, zahvalila vam, zahvalila bi se sekretarjatu, osebju, svetovalcem za odlično opravljeno delo v tem letu. Brez vas nam gotovo ne bi uspelo, vsem skupaj pa želim tudi vesel Božič in srečno novo leto. Hvala lepa, nadaljujemo s sestankom koordinatorjev.